Okay, well. Dobro, dobrodošli nazaj. Opravičujem se, ker sem nekoliko zamudila, ampak bila sem v komisiji in te konference vedno traje tako dolgo. No, sedaj sem tu. To je druga izmenjava mnen v sklopu gospodarskega dialoga. Z gospodom Jurenom Dajselblumom, predsednikom Evroskupine, seveda je bil v preteklosti že z nami, imeli smo že eno izmenjavo z njim o Cipru in to je nadaljevanje te razprave. Seveda pa bo jutri z nami Oli Ren in Marijo Dragi. Ne, oprostite. Jorg Rasmussen bo z nami iz Evropske centralne banke. Ne, nikogar nisem degradirala. Fak. Omenjam tiste, ki bodo to. Prostite. No, povedali smo že, da je tu kar nekaj vprašanj, na katera želimo odgovore. In sicer, Zakaj smo dovolili, da se je situacija tako poslavšala, da sta propadli dve največji ciprski banki? Kaj smo se naučili iz preteklih izkušenj z Islandijo, Jursko, Španijo in Grčijo? Kako bi lahko to dobro izkoristili na Cipru? Potem smo imeli stranske učinke, spillover, zaradi ukrepo Grčije prišlo do dogodkov na Cipru. Zakaj nismo odreagirali? Kako je Evropski vrh 15. in 16. marca dosegel svoje sklepe. To smo že obravnavali, kako je bil sestanek pripravljen, kdo je pripravil sestanek in še vedno se sprašujemo, kdo je bil tam in koliko jih je bilo iz e MF-a. Če smo imeli kakšne dodatne sejne dvorane, kako so bili ruski organi vključeni v poravnavo? Ali so ciprski organi dali na voljo vse informacije o vseh stopnjah krize, so kaj zadrževali, so imeli seznam meril, zahtev, če ja, kakšen je bil odgovor na to, ali nacionalna centralna banka ni izpolnila nadzorne vloge, če ja, zakaj, kakšna je bila vloga trojke pri ciprskih bankah, kako smo lahko prepričani ali ne, da smo dosegli najboljšo vrednost v interesu ciprskih državljanov, kako je bilo z nujno likvidnostnjo pomočjo v ciprskem primeru. Kakšen je učinek ciprske krize, kako ti ukrepi vplivajo na bančni sektor v drugih EU državah, kako lahko vlagateli delujejo brez depozitnih jamstev, brez resolucij, brez delovanja takšnih organov. Mislim, da sedaj vemo, kdo je prvi predlagal to, ampak Raj bi vedeli, kdo je nasprotoval majhnim deponentom. Kako je bilo z drugimi davki na bogatstvo? Ali pa smo se osredotočili na depozite? Ali je to še vedno del širšega instrumenta v tem kontekstu? Kateri vidiki ciprskega dogovora veljajo druge? Kako imamo kapitalski nadzor na Cipru? Kako je to povezano s pravili Evropske unije? in ali lahko določimo enakost državljanov in držav članic pri različnih programih reševanja. Če upoštevamo pogodbo in zakonodajo, nas no, seveda ne morete odgovoriti na vsa vprašanja istočasno, ampak zato smo vas ponovno povabili in imeli bomo tudi druge seje strojko. Dobili boste besedo za komentarje. Potem bomo prisluhnili vprašanjem političnih skupin. Obrazložila bi, da imamo imena govorcev že vnaprej, imamo časovne omejitve, tisti, ki niste redni obiskovalci, ki ste prišli iz drugih odborov, mi ne mahajte, ker smo žal že določili seznam govorcev s koordinatorji, kot običajno to je postopek. To so nekatere stvari, ki jih kolektivno skušamo razumeti. V evroskupini trojki za to, da bi bilo vse uprit evropskim državljanom. Sedaj pa vam predajam besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, poslanci, Zelo dobro je, da sem ponovno tu, tako kmalo. Podal bi uvodno izjavo, mogoče bi v tej izjavi že odgovoril na nekatera vprašanja. Vas, predsednica, skušal bom odgovoriti na vaše vprašanje, če se bo le dalo pozneje. No, odkar smo se zadnjič slišali, je bil ciprski makroekonomski program prilagajanja uspešno zaključen. Zavedam se, da je bilo to v središču posvečanja veliko energije, pozornosti, zato pozdravljam to priložnost, da oblikujemo najboljši možni dogovor za CEPR. Mislim, da je to tudi dober dogovor za Evropsko unijo. Preden smo se odločili o ciprskem programu mako prilagajanja, smo morali upoštevati izjemne okoliščine Cipru, ki so privedle do zahteve po pomoči. Po tej krizi je ciprski finančni sektor lahko zrastel na nesorazmerno velikost v primerjavi s ciprskim BDP-jem. Zato je država postala še bolj občutljiva za premike na finančnih trgih in zato tu vidimo, da je prišlo do resnih neravnovesij v ciprskem gospodarstvu. Na koncu lahko rečem, da sta dve največji ciprski banki zašli v težave zaradi prevelikih tveganj. Visoki stroški rekapitalizacije so pustili ciprsko vlado v takšni situaciji, da ni imela drugih rešitev, zato je poiskala pomoč v drugih držav in območju. Sestavljeni so bili ukrepi za posamezne države zaradi stremnih izjemnih okoliščin, katerimi je bil Cipr. Zato smo morali oblikovati dolgoročno rešitev za trajnostno gospodarsko rast na Cipru, zato da bi reševali sistemska tveganja v območju. Če bi izravnali izkrivljanja, če bi neravnovesja skušali prikriti v ciprskem gospodarstvu, to ne bi bilo v interesu nikogar. Zlasti ne v interesu ciprskih državljanov. Nova ciprska vlada je bila imenovana po volitvah februarja in to je povsem razumela. Po določenih tednih intenzivnih pogajanj smo lahko dosegli dogovor o ključnih elementih, ki so potrebni za prihodnje programe makroekonomskega prilagajanja marca. Glavni elementi programa naj bi vrnili ciprsko gospodarstvo na bolj vzdržno pot, istočasno pa naj bi si razdelili stroške tako pošteno, kot se le da. Ko smo se zadnjič srečali, sem jasno rekel, da je bila moja ambicija ta, da bi dosegli še bolj pošteno rešitev kot v svežnju, ki je bil na začetku zavrnjen v ciprskem parlamentu. In to smo tudi storili v mestnem času. Zato bi osvetljil naslednje elemente v dogovorjenem programu prilagajanja. Imeli bomo primerno zmanjšanje in prestrukturiranje finančnega sektorja, zato da bi obnovili njegovo vitalnost. Prestrukturiranje bo ohranilo vse depozite pod 100 tisoč evri. Če pa govorimo o prispevkih velikih deponentov, kapitalskih delničarjev imetnikov obveznic, pa so ti prispevki potrebni. Ta rešitev pomeni, da bo del stroškov prestrukturiranja dveh največjih ciprskih bank bilo kritih strani vlagateljev zaradi sprijetih tveganj. Neodvisna ocena izvajanja okvirja boja proti pranju denarja v ciprskih finančnih institucijah je bila pravkar zaključena. Trojka bo sedaj preučila te rezultate in poročala bo o tem pozneje. Ciprski organi so se odločili, da bodo povečali fiskalno konsolidacijo, da bodo izveli strukturne reforme, zato da bi spodbudili konkurenčnost in raz. Povečana je davčna stopnja pri obrestih na prihodek, imeli pa bomo tudi nov davek na dohodek v korporacijah. Veliko ukrepov je že sprejetih, tu gre tudi za odločne bančne resolucije, gre za prestrukturiranje in gre za ukrepe rekapitalizacije. Na podlagi teh velikih ukrepov bo Cipr prejel pomoč do 10 milijard evrov. 9 milijard iz ESM-a in milijardo iz IMF-a. Ti skladi se bodo uporabili za to, da bi pokrili fiskalne potrebe Cipra, za to, da bi poplačali srednjeročni in dolgoročni dolg in za to, da bi ponovno kapitalizirali, ko je to potrebno, tudi finančne institucije. Prvo plačilo za SM-a naj bi steklo že ta mesec. Ponosen sem, ker vidim veliko solidarnosti med državami članicami v območju do Cipra pri zagotavljanju teh posojil. Kajti ta posojila so kritično določene ravni, ki bo Cipru omogočil, da bo Cipr to poplačal. Ciprska kriza je poudarila potrebo potem, da moramo imeti bančno unijo, ki bo okrepila bančni nadzor in ki bo ponudila prava urodja za reševanje kriz. Hitro izvajanje sprejetih pravil o zahtevah bančnega kapitala v enotnem nadzornem mehanizmu je ključnega pomena. Ta pravila kapitalskih zahtev bodo dobra, kajti evropski finančni sektor bo bolje opremljen za upravljanje stveganj in za absorpcijo šokov. Enotni mehanizem nadzora bo vse pomembne banke v evroobmočju postavil pod nadzor Evropske centralne banke. Prav tako bomo zagotovili, da ko bodo, da ko bodo banke kot Lajki ali Ciprska banka zašle v težave, bomo imeli alarm že prej in da bomo sprejeli takojšne ukrepe, se bomo izognili najhujšemu. Sedaj pa se moramo sredotočiti na evropski pristop za reševanje bank. Zato, da bi to storili pošteno in učinkovito, moramo zagotoviti, da tisti, ki so imeli korist od sprejemanja tvegan v bankah, da bodo pokrili stroške. To ni le pošten pristop, ampak bo to prispevalo tudi k trajnostnim rajn finančnemu sektorju, ki bo zdrav v prihodnosti. Potrebujemo jasno hierarhijo terjatov. To mora biti jasno v tem kontekstu. Svet in parlament sedaj delata na sprejetju direktive za oživitev bank in na sprejetju schem o bančnih depozitih. No, verjamem, da bo ta trialog med institucijami začel teči že na začetku drugega semestra. Poleg tega je komisija napovedala, da bo predstavila predloge enotnega mehanizma reševanja predlogov junija. Te pobude bodo zmanjšale stroške, pospešile bodo proces in zmanjšale bodo tveganja širitve. Zagotoviti moramo dolgoročno stabilnost finančnih sektorjev, to je predpogoj za rast, to pa je tudi predpogoj za delovna mesta. Poslanci, mislim, da ta program makroekonomskih prilagajanj ponuja Cipru priložnost, da ponovno obnovi gospodarstvo. Seveda vem, da to ne bo lahko. Prav tako menim, da moramo izkoristiti to priložnost, zato da bi izboljšali naš pregled in zato da bi imeli bolj učinkovite mehanizme, zato da bi takoj uničili vse sistemske grožnje. Že na začetku sedaj pa bolj podrobna vprašanja glede tega, kako je vse potekalo. Najprej prvo vprašanje. Zakaj smo dopustili, da se je situacija tako poslabšala, da so banke na koncu propadle? Mislim, da bi morali imeti obraten vrstni red. Obe banki sta bili v hudih težavah ko smo resno začeli izvajati pogajanja z vlado, z novo vlado. Začeli smo resno pogajanja o bankah s predhodno vlado. To pa ni privedlo do nobenih rezultatov. To, da smo se ukvarjali z bankami, je bilo na koncu neizogibno. Potem bom šel na vaše vprašanje o grških podružnicah ciprskih bank. Tudi to je trajalo nekaj časa. Morali smo se prepričati, da bomo takrat, ko bomo prijeli odločitev o ciprskem dogovoru, imeli vse pripravljeno, zato da bi delovali, zato da bi reševali te banke v Grči. Tudi to je trajalo nekaj časa. Od februarja, ko se je začela oblikovati nova vlada, smo delali tako trdo, kot se je dalo, da bi dosegli rezultate, ki so na koncu obravnavali težave. Ker so bile te osredotočene, torej v dveh največjih bankah. Storili smo vse, kar lahko, da bi uspešno seveda omejili morebitne učinke grških podružnic. Spraševali ste tudi o spilovru iz Grčije na Cipar, učinkih, ki so se razširili. Seveda smo imeli učinke ampak to je bila tudi posledica dejstva, da so ciprske banke želeli imeti više prihodke, zato so močno vlagale. Preveč so se zadolžile, imele so preveč grških posojil, obveznic in to tveganje so prevzele te banke. Posledice pa so bile vidne pri teh dveh bankah. Spraševali ste o pletenosti Rusov, pogovarjali smo se z rusko vlado tekom celotnega procesa. Rusi so rekli, da so pripravljeni preučiti posojilo. Naj se vrnem na prvo vprašanje, zakaj je trajalo toliko časa. Med drugim zato, ker se je vse začelo leta 2011. In zakaj? nismo mogli začeti govoriti o memorandumu in programu takrat. Zato, ker so Cipračani dosegli dogovor z Rusijo posojilu, zato so imeli dodačen čas. Imeli so 2,5 milijard posojila. To so dobili jeseni 2011 in to jim je omogočilo, da so si vzeli več časa in da niso šli na dejanske programe in to je postalo neizogibno pozneje v letu 2012. Ruska upletenost je bila jasna. Rusi so rekli, vi, evropejci, morate sprijeti program, memorandum in tako naprej. In potem bomo videli, kaj lahko storimo. Na srečo smo prišli do te točke, dosegli smo dogovor med ciprsko vlado in rusko vlado, zato da bi preložili plačilo teh posojil. Mislim, da za dve leti. Zmanjšali smo tudi obresno mero iz 4,5 na 2,5 odstotkov. Ruska upletenost je bila sedaj zagotovljena na pozitiven način. Spraševali ste o informacijah Ciprčano, je bilo to primirno? Ali so bile te informacije primirne? Informacije ciprskih organov v tem procesu, kolikor vem, so informacije ciprske vlade in centralne banke bile primirne? Če se lahko tako izrazim, imeli smo nekaj težav v procesu, zato da bi pridobili pravi informacije od bank – Trajalo je kar nekaj časa, zato da smo postopoma dopolnili cel muzej, glede tega, kako smo prestrukturili banke, kako smo oblikovali bilanco. Ali so nacionalne centralne banke na Cipru bile neuspešne, ne vem. Mislim, da nimo odgovornost ta, da presojamo o tem, kako delujejo centralne banke. Verjetno lahko o tem povprašate Evropsko centralno banko. Kakšna je bila vloga trojke pri prodaji bank? Mislim, da je šlo za grške podružnice ciperskih bank. Šlo je za pogajanja med ciperčani in grki, med eh, grško in ciperško vlado. So potekala ta pogajanja glede vaših vprašanj, ali so dobili pošteno ceno. No, njih boste morali povprašati o tem, če so bili zadovoljni z rezultatom. Najpomembnejše je bilo to, da so bile te banke omejene, da ni bilo kontaminacije v grškem bančnem sistemu, kar je bilo predvsej tvegano, tako da je bilo to storjeno uspešno. No, kakšni so učinki v drugih državah, v drugih bankah? No, ko smo prvič dosegli dogovor marca, je bilo veliko skrbi. Tega ne bom zanikal. Veliko je bilo skrbi glede učinkov v finančnem sistemu v evroobmočju, če bodo deponenti lahko vzeli svoj denar iz bank in tako naprej. No, ko smo si to pogledali v tednih in mesecih potem, ko so bili neposredni učinki omejeni, če so sploh bili, smo videli, da je tu kar nekaj negotovosti. Seveda so te negotovosti že obstajale, ampak postale so implicitne ali eksplicitne po dogovorov. Cipro. Potem je bilo nekaj negotovosti o tem, kako bo Evropa v prihodnosti obravnavala težave v bančnem sektorju. To smo že obravnavali, ker smo se že pripravili. Obravnavali smo resolucijo in direktivo o obnovitvi. Upamo, da bomo to zaključili junija ali pa vsaj enkrat poleti. No, meni bi bilo všeč, če bi to zaključili junija, ampak kot veste, bo to na dnevnem redu ekofina. Tako da je tu kar nekaj negotovosti tako za deponente kot za vlagatelje, ampak to bomo morali obravnavati takoj, ko se bo dalo, s tem, da bomo takoj, ko se bo dalo, sprejeli direktivo o obnovitvi in tudi to resolucijo. Potem ste podrobneje spraševali, kdo je nasprotoval čemu, kdo je bil zakaj. No, ne bom komentiral vseh stališč kolegov. Sem predsedojoči Evroskupine. In če želite, da bi kdorkoli bil odgovoren, potem sem jaz lahko odgovoren. Ampak ne morem zauzeti tega stališča. Ne morem se spuščati v to, kaj so rekle posamečne države. Če želite to vedeti, morate vsako državo povabiti posebej. Kateri vidiki ciprskega dogovora bodo veljali za druge države? Ciprski pristop tej bančni situaciji je bil specifičen. Zaradi številnih razlogov je najbolj očiten ta, da je finančni sektor zelo velik v primerjavi z BDP-jem, ampak to gre tudi za značaj sektorja. To gre za skrbi o pritoku denarja, o vprašanjih, ki so povezana z bojem proti pranju denarja. Tu bomo videli večja tveganja v večjih bankah. Tu vidimo različne možnosti reševanja. Vsaka situacija je drugačna in pri vsaki situaciji potrebujemo tak pristop, da poštevamo specifične situacije. To je odvisno od vrst situacije, od bank, od eh, bilance stanja in tako naprej. Dokler je resolucija nacionalna odgovornost, bo seveda vse odvisno tudi od tega, če bo država lahko poskrbela za lasne banke. Kot sem rekel, sedaj potrebujemo direktivo, ki nam bo dala jasno hierarhijo instrumentov, ki jih lahko uporabimo, potem je to povezno tudi eh, z neposrednim izplačilom iz ESM-a. Upamo, da bomo to razpravo zaključili pred poletjem. Oboje je zelo pomembno, obe vrsti instrumentov sta pomembni. Preden lahko Evropska centralna banka začne z nadzornim delom, upam, da v prvi polovici prihodnjega leta. No, Evropska centralna banka bo med drugim najprej poskrbela za pregled kakovosti premoženja bank. Preden bomo šli na rezultate pregleda, moramo pripraviti instrumente za obravnavo morebitnih težav, ki se bodo pojavile. To je pristop, ki bi ga morali zauzeti in morali bi delati v tej smeri. No, na koncu lahko rečem, da se nisem vse zabeležil, potem pa omejitve kapitala. Pravna služba komisije je rekla, da je bilo pri prestrukturiranju kapitala na Cipru storjeno to, kar je v okviru pogodbe in pravil na notranjem trgu. Seveda je ciprska vlada sedaj odgovorna za to v stikih z Evropsko centralno banko in z nacionalnimi bankami, da se omaknejo te omejitve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 Hvala lepa, gospa predsednica. Lep pozdrav tudi današnjemu gostu, gospodu Diserblumu. No, dovolite mi najprej, da zauzamem nekoliko drugačne stališče kot vi. Ko sem vas poslušal, sem imel občutek, da je vse bilo predvidljivo, razložljivo, odločitve so bile sprejete, vse je dobro, nobene postranske škode ni bilo. Mislim, da se ne srečujemo z istimi državljani, kajti odkar se je zgodil Cipr, odkar se je zgodila Grčija, se srečujem z državljani že 30 let. Organiziram tudi konference, srečujem se s tistimi, ki se zauzimajo za to vprašanje in vsi me sprašujejo glede Cipra. Tako da se pravzaprav sprašujem glede tega, ali ste se s kolegi pravzaprav sploh seznanili s tem fiaskom, do katerega je prišlo. Namreč pravi fiasko je bil, kako ste se lotili tega problema? Ali se zavedate kolateralne škode, ki je nastala? Zato, ker ste pravzaprav škodovali podobo Evropske unije, uničili ste jo, čeprav je šlo za medvladno delovanje. Državljani ne vidijo razlike, oni govorijo o tem, da ne razumejo razlike med metodo skupnosti in medvladno metodo. Danes pa nihče oziroma vedno manj ljudi zaupa v Evropsko unijo, tako kot vi, tako kot jaz pravzaprav zaupajo v Evropo, čeprav se pojavljajo ekstremistične težnje tako pri vas kot pri nas. In njim težko pravzaprav pojasnim, da ne znamo početi drugega, kot da samo govorimo, da uporabljamo ene in iste fraze, svet in komisija. Občudujem tiste, ki pravzaprav vsakič znova podajo drugačen govor z istimi besedami in brez kakršnih koli novic. Tako da vam zastavljam vprašanje, gospod predsednik kako nameravate na resen način skupaj s svojimi kolegi pravzaprav plačati očkodnino za to kolateralno škodo, ki je nastala. Potrebujemo namreč ustrezne ukrepe. Državljani vidijo, da v nekaterih državah sprejemajo vrčevalne ukrepe, v drugih državah, pri nas v Franciji na srečo ne. Ampak Evropa je danes pravzaprav bila predvsej oškodovana in državljani je nimajo v najlepših mislih. Zato me zanima, kaj boste storili. Prihodnje leto se lahko zgodi velika tragedija v zvezi s tem, kako državljani vidijo Evropo. Uh, thank you, Mr. Um, Gazis, uh, for your question. I think your question is a lot broader than the Cyprus case. Uh, the question of uh, the trust of the people of Europe in. Tu gre pravzaprav za vprašanje zaupanja državljanov v Evropsko unijo in v institucije. V to, kako lahko rešimo krizo, kako lahko povrnemo zaupanje v Evropo, ampak tu ne gre samo za Cipr. Problem pri Cipru je pravzaprav dvojni. Najprej bi morali pravzaprav pojasniti, kako kompleksen je ta problem in kakšne možnosti sploh imamo. Pri Cipru smo nosili veliko breme in samo omejeno število možnosti smo imeli, na koga to breme preložiti. Namreč ne bi mogli enostavno preložiti vsega na Cipr, ker Cipr tega ne bi zmogel. Zato smo morali celotno breme preložiti na Unijo in na mehanizem za reševanje Nekateri so menili, da bi bilo bolje, če bi breme preložili pravzaprav na vse depozite, to je bila prva rešitev, torej, da bi uporabili vse depozite na Cipru. Ljudje so oklevali, skrbelo jih je, kaj se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo z sistemom za zajamčene vloge. Tu gre za drugo vprašanje, ne gre za pobiranje davkom, ampak je vseeno vprašanje, ki se je pojavilo. Tako da smo breme potem preložili na tiste vlagatelje, ki so imeli svoje račune v bankah, ki so bile najbolj ogrožene. Ali je pravično to do bank na Cipru? Mislim, da ja. In sam bom odločno zagovarjal to stališče. Drugi sklep, do katerega sem prišel pri Cipru, pa je, da bi morali pravzaprav opustiti to krizno logiko. V finančnem sektorju v različnih državah se ukvarjamo strukturnimi težavami pravzaprav jih obdelujemo vsakeč, ko se pojavijo, vendar v zelo pozni fazi. Že gospa Bowles je to povedala. Kako se lahko tega lotimo na strukturiran način, tako da oblikujemo bančno unijo, čim hitreje, kajti potem bomo spostavili neko strukturo, okrepili bomo tudi banke, in ne bomo čakali na to, da gre nekaj narobe. Če bi imeli na voljo bančno unijo pred petimi leti, se mi zdi, da bi bilo stanje na Cipru drugačno in ti dve banki na Cipru ne bi šle po poti, po kateri sta šli. Zato potrebujemo ustrezni nadzoren mehanizem z ustreznimi kapitalskimi zahtevami, potrebujemo sistem ki nam bo ponujal dovolj mehanizmov in instrumentov za reševanje, predvsem pa potrebujemo enoten sistem za zajamčene vloge posod po Evropi. To je tisto, kar bo vrnilo zaupanje v banke. Ali je bilo zaupanje v banke poškodovano, da ali to velja samo za Cipr, ne. Če ljudi skrbijo banke, potem jih to ne skrbi samo zaradi Cipra, temveč zaradi strukturnih težav, s katerimi se banke soočajo in to je treba odpraviti, kar tudi počnemo. Žanpol. Da, gospod predsednik, ne želim seveda zastavljati splošno vprašanje glede Evrope, ampak pri bančni uniji. Podan je bil predlog junija 2010 in zanima me, ali je bančna unija, ki jo sedaj izvajate skladna s tem predlogom. Države članice niso želele med vladne metode, temveč metodo skupnosti, ampak niso samo banke tiste, ki skrbijo državljane. To je bolj pripomba kot vprašanje. Parlament je seveda spremljal to vprašanje že precej. Časa Leonardo Domenici, skupina SD. Hvala, gospa predsednica, gospod predsednik evroskupine. Po mojem mnenju je temeljni problem v tem trenutku naslednji. Kaj počne Evropa še posebej v evroobmočju za to, da bi na konkreten način pravzaprav na noge postavila ciprsko gospodarstvo? Na voljo imamo podatke in napovedi, s temi ste seznanjeni in te kažejo, da je prihodnost države ogrožena. Mi smo sicer na nek način vključeni v to tehnično razpravo, Ne vemo pa, kaj se dogaja potem s posameznimi osebami in njihovim imetjem. Ali bomo vedno spodbujali naložbe in gospodarsko rast. Vedno znova ugotavljamo, da je premalo predlogov na lastno pobudo, tudi ko gre za Cipr. Zato bi se v tem pogledu predvsem rad osredotočil, ko gre za Cipr, na vidik, ki ste ga sami izpostavili v zadnjem delu svojega uvodnega nagovora. Naprimer, kaj se dogaja z nadzorom toko kapitala znotraj evroobmočja? Rekli ste, da je pri Cipru bil odpravljen tabu, ko gre za te kapitalske tokove. Še dobro, po mojem mnenju. Sam si zelo fleksibilno tolmačim člena 63 in 64 Lizbonske pogodbe. Dejstvo je, da smo iz situacije, ko smo pravzaprav zanikali, težave na področju denarnih tokov prišli v situacijo, ko se izvajajo izjemni, zelo težavni ukrepi na Cipru, naprimer. Zato bi morali, po mojem mnenju, najprej oblikovati instrumente in mehanizme za posredovanje, predvsem pa bi morali biti to ex ante skupni preventivni instrumenti, ne pa enostranski ex post instrumenti, ko je bomba že eksplodirala. Seveda obstajajo posebne situacije, vendar bi morali imeti na voljo tudi splošne strategije Zato me zanima, ali se o tem razmišlja znotraj evroskupine. Predvsem o tem, na kakšen način upeljati instrumente, ki bodo koristni za to, da se odpravijo izkrivljanja in obstoječe težave, ko gre za čezmejen prenos kapitala. Ne, da bi pri tem kakorkoli seveda omejili dobro delovanje notranjega trga. To načelo bi lahko seveda veljalo tudi za razlikovanje med kapitalskimi tokovi različnih vrst. Po eni strani se ukvarjamo s špekulativnimi tokovi, po, drugimi, po drugi strani s tokovi, ki so namenjeni za naložbe in storitve. Zanima me, kaj se dogaja z instrumenti, kot je naprimer Target 2. Ta instrument je posebej oblikovan, ciljno je usmerjen. Nekdo je omenil celo Target 3, ki naj bi ga namenili realnemu gospodarstvu. In zanima me, kaj lahko Evropska centralna banka in evrosistem kot tak s tem v zvezi naredita. Sicer še čakamo na predloge, ampak zanima me, kako boste skušali doseči nek sporazum med realnim gospodarstvom in finančnim svetom. Še zadnja stvar. Ni res, da trgi vedno počnejo najbolje. Kapital vedno ve, kam mora iti. Tako da včasih kapital konča na napačnem mestu. Po Cipru se mi zdi, da je prišel trenutek, ko se moramo resno lotiti tega problema znotraj evroobmočja. Hvala. Um. To je pravzaprav težavno vprašanje, še posebej zaradi tega, ker ste se dotaknili številnih tematik. EU-kofin in ne evroskupina je pristojen, zato ker gre tu za kapitalske trge. In to velja tudi za večino elementov, ki se nanašajo na bančno unijo. Tako da nisem prepričan, v katero smer pravzaprav greste. Kapitalske omejitve so pravzaprav nekoliko ponesrečene, kot takšne igrajo prost pretok kapitala in prost trg kot tak. Vendar v primeru Cipra nismo mogli narediti ovinka mimo tega. Kriza še ni konec kapitalskih omejitev, nismo imeli in ker tega ni bilo, so se težave teh dveh bank razširile tudi na druge banke. Zato je bilo nujno sprejeti omejevalne ukrepe. Treba je tudi ponovno na noge postaviti ciparsko gospodarstvo. Popolnoma se strinjam s tem, da bi to morala biti naj, bolj pomembna prednostna naloga ciprske vlade. Ciprski vladi mora pomagati Evropska unija, kolikor le lahko. Tudi Evropska komisija je rekla, da bo storila vse, kar lahko znotraj predvidenih sredstev, zato da pomaga ciprčanom, da ponovno vzpostavijo svoje gospodarstvo. Na to lahko gledamo na dva načina. Lahko ponovno vzpostavimo finančni sektor, da bi te strukture morali postavljati bolj postopoma. Sam osebno menim, da bi s tem stvari precej otežili. Poleg tega bi nam vzelo veliko časa, še posebej, ker je treba ponovno strukturirati tudi banke. Res je, da sta obe banki bili precej prizadeti. Ena je prenehala delovati, ena se bo popolnoma prestrukturirala. Se pravi, da je treba zagotoviti oživitev bančnega sistema na Cipru. Šele ko bomo vzpostavili ustrezne pogoje, bomo lahko zagotavljali rast. To pa je ključnega pomena, če želimo poskrbeti za trajnostni finančni sistem na Cipru. Kar zadeva vse ostale razprave, naprimer v zvezi s kapitalskimi trgi, to se v tem trenutku ne bi spuščal kot predsednik evroskupine, tudi mislim, da nisem poklican za to. Mislim, da je to razumen odgovor, sedaj pa Silvi Gular, Alde. Lep pozdrav, gospod minister, me veseli, da ste z nami. Nekaj cenim v vašem pristopu. Ste pogumni, na se ste prevzeti, pripravljeni prevzeti odgovornost Evroskupine, govorite v imenu Evroskupine, pa zanima me, če ne greste vendarle nekoliko predaleč, ali niste pravzaprav prevzeli na se bremena, ki bi ga morale nositi osebe, ki so bile na vašem mestu pred Venoj in prihajajo iz drugih držav. To je vaš diskurs. Vi se danes pogovarjate z osebami, ki so naklonjene Evrope, ki vas podpirajo, ampak vaš govor nas je prepričal to, kot je rekel Jean-Paul Gozes, da pri upravljanju evroobmočja nekaj ne deluje tako, kot bi moralo. Rekli ste, da obstajajo izjemne okoliščine, ampak pogodbe finančnim in proračunskim ministrom že več let dajo pristojno za to, da zagotavljajo skupen nadzor. Če smo dopustili nekaj izjemnega na Cipru, je bilo to možno, zato ker evroskupina ni opravila svojega dela. Ne vem, kdo natančno, ampak sami sebe smo spravili v stanje, ki se ni pojavilo čez noč. Poleg tega ne želite odgovoriti in to razumemo. Jean-Paul Gozes ima prav, ko pravi, da vam nihče več ne bo verjel. Ne želite povedati, kakšno je razmerje sil znotraj evroskupine območja, katere skupine so tiste, ki skupaj vodijo gospodarska, finančna vprašanja vezana na skupno valuto. Če ne vemo, kakšno je stališče enih in drugih, če ne obstaja demokratična razprava, kako naj potem državljani verjamejo v evro. Eno vprašanje imam. Če bomo pustili preteklost tam, kjer je, kaj počnete v tem trenutku, kakšno agendo imate? Kaj nameravate storiti za to, da se Cipr ne bo pojavil jutri kje drugod? Kaj boste storili za to, da se spremenijo obresne mere znotraj evroobmočja? Kaj boste storili za to, da bančna in finančna vprašanja, ki se še kar vleče in pri katerih še vedno ne vemo, ali je to, kar je sprejel svet, sprejemljivo za vse ostale? No, prosim, da to poveste svojim kolegom. Če boste vse prevzeli nase, potem boste pravzaprav utišali druge. Saj ste vi vedno potem tisti, ki govorite. S tem je sicer nič narobe, ampak vseeno. Zato me zanima, kaj počnete, zato da ne bi govorili o genuine Europe, torej o pristni Evropi. Mislim, da je problem <clears throat> drugot, ne v tem, ali imamo pristno Evropo ali ne. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo v prihodnje. Ali bodo nacionalistični karteli vodili celotno območje, ki oni branijo samo svoje interese, ali boste res čakali, da državljani Evrope prevzamejo pobudo na se. Hvala. Um. Najlepša hvala, gospa Gular, za ta vprašanja. Pravzaprav je to značilnost evromoče, no vse zadnje gre za medvladno skupino ministrov. Seveda so tudi oni pripravljeni priti v parlament, posredovati vse informacije, odgovarjati na vaše vprašanja. Vendar se odločitev potem končno sprejema na nacionalni ravni. Vsaj pri nas tako velja. Pri nas je nacionalni parlament pristojen za ta vprašanja. Sam se z nacionalnim parlamentom vsaj dvakrat mesečno pogovarjam o evru, o bančni uniji in tako naprej in tako dalje. Enako velja tudi za številne druge ministre v evroobmočju. Če želite to spremeniti, ja, tega danes popovdne ne bomo spremenili. Kontekst, znotraj katerega delujemo, je tak, kakršen pač je. Mislim pa, da je del moje odgovornosti, da se pogovarjam ne samo s parlamenti, temveč tudi s prebivalci, ki jih zanima, kako se lotevamo strukturnih vprašanj. Ali obstajajo razlogi za optimizem, ali res lahko verjamejo, da bo evroobmočje na koncu ne samo preživelo, temveč bilo močnejše da se bomo uspešno soočili z grožnjami, s katerimi smo se soočili v zadnjih letih? Moj odgovor je da, sam sem optimist, verjamem v to. Verjamem tudi, da stvari krepimo. Nekdo, ki sedi zraven vas, je rekel ne, ampak sam verjamem v Evropo in mislim, da se bomo teh problemov uspešno lotili. Vzpostavljamo okvire, jih zoprstavili enega proti drugim, poleg tega se bo tudi komisija na nek način ukvarjala z njimi, zlasti, ko gre za strukturne reforme, ki so nujno potrebne v vseh državah, ne samo na severu ali jugu, temveč v vseh državah. S tem bomo izboljšali konkurenčnost celotnega evroobmočja in celotne Evropske unije. Eden od sistemskih problemov, s katerim se trenutno soočamo, pa se pojavlja v bančnem sektorju. In kaj počnem? Absolutno prednost dajem reševanju teh vprašanj, zato ker so grožnja ustvarjanju delovnih mest, MSP-jem, gospodarski rasti, MSP-jem, ki želijo vlagati, ki vidijo nove priložnosti, ki želijo storiti korak naprej, pa ne uspejo pridobiti posojila. Kaj torej počnem? Top prednostna naloga so ta vprašanja. Torej, kako omogočiti nove priložnosti, gospodarske priložnosti znotraj Evropmoče, tako za MSP iz Evrope, kot tudi stojine. Dobro, bom zaključil, ker vidim, da niste zadovoljni z mojim odgovorom. Samo eno pripombo bi še podala. Verjetno ste najbolj optimističen človek, kar sem jih kadarkoli srečala. Ja, nekaj vem. In sicer, da vsi, no vse zadnje gre za skupno odgovornost, vsi moramo skupaj z državljani v vseh državah govoriti o tem. Če bomo samo govorili o prevzemanju odgovornosti, v Bruslju in da Bruselj počne vse za to, da se okrepi finančna in gospodarska in monetarna unija, potem državljanov ne bomo približali Evropi. Res je, da nas čaka ogromno dela, da se predvsej opotekamo, da imamo težave, ampak to je edini način, kako lahko Evropa napreduje. Če v to ne verjamete, potem ne razumem, kako lahko državljane, torej voljivce, prepričate v to. Ne morem jih prepričati zaradi vaše politike, v tem je problem. Dobro, nekoliko živahno postaja, kar je sicer zanimivo, ampak IKR, e gospod Epink je naslednji, to bo zanimivo. Gospod minister, eno res kratko vprašanje bi imel. Bom govoril kar po nizozemsko. Belgijska delegacija v moji skupini je namreč zelo naklonjena nizozemščini. Silvi, ti si že govorila, sedaj sem jaz na vrsti. Gospod minister, govorili ste o fiskalni konsolidaciji na Cipru, o tem, kako nujno potrebna je. Popolnoma se strinjam s tem. Vendar je edino vprašanje, ki ostaja potem, kako verodostojna bo ta fiskalna konsolidacija. Včeraj je francoski finančni minister gospod Moskovici rekel, citiram, priča smo koncu dogme vrčevanja. Vrčevanja je konec. Zanima me, kakšen je vaš odziv na to, na to izjavo. Štiri minute in pol imate na voljo za to, da poveste, kaj si mislite o gospodu Moskovicijo. Bom odgovoril v angleščini, če smem. Strategija evroskupine je sestavljena iz treh elementov. Ne gre samo za vrčevanje, vrčevanje, vrčevanje, pa gre za fiskalno konsolidacijo kot prvo, vzpostavljanje uravnoteženih proračunov v Evropski uniji kot drugo in sicer dokaj hitro, vendar s hitrostjo, ki je še možna glede na morebitne gospodarske posledice in glede na trenutni gospodarski kontekst. Kot drugo bi seveda vsi mi morali storiti vse za to, da bi države izvajale strukturne reforme, ker bodo s tem države članice in celotno evro območje bolj konkurenčni. In tretja prednostna naloga pa je finančni sistem. Finančni sistem je trenutno predvsej večje tveganje kot pa dobrobit za naše gospodarstvo. Strategija nikoli ni temeljila izključno na varčevanju, vedno je imela tri dele. Vse države bodo morale doseči rezultate z nami delati pri vseh treh vprašanjih. In to je to. Dirk, še kaj? Da, morda bi se lahko odzval na to z naslednjim. Obstaja jasna razlika med Francijo in Nemčijo, kar zadeva to vprašanje. Gospod Moskovici je rekel, da je vrčevanja konec, Kar se mi zdi nenavadno pri Franciji je, da zvrčevanje sploh še ni začelo, ampak Francija nima več uravnoteženega proračuna. Iz Nemčije pa zelo jasno prihajajo novice, da ima Francija na voljo eno leto za to, da izpolni svoje obveznosti in obljube. Zato me zanima, kako se boste Francija in Nemčija lahko sploh strinjali. No, mislim, da bi bilo bolj modro, da počakamo na dokončen predlog Ulja Rina. Ta predlog bo na voljo še ta mesec. V Evroskupini se bomo o tem pogovarjali junija. Ne bom se spuščal v posamezne države, razen če gre za mojo državo in bom potem govoril kot finančni minister nizozemske. Ne bom pa govoril o drugih državah. Zelo pomembno je, da prevzamemo odgovornost, da izpolnimo vse tisto, o čemer smo se dogovorili. Dogovorili smo se o tem, da bomo pripravili uravnotežene proračune, da bomo delali na tem. Lahko dopustimo več časa tudi tistim državam kjer je prišlo do poslabšanja gospodarskega stanja oziroma kjer obstajajo resne gospodarske grožnje, ki so se nedavno pojavile. Tako da je odvisno od komisije. Sama najprej uči te situacije in potem odloči, ali naj dopusti več časa ali ne. Vendar tudi potem, ko bodo države recimo imele na voljo več časa, bodo morali izvajati strukturne reforme, ki so pravzaprav razlog, zakaj evro območje trenutno doživlja težave. Veliko časa pri tem ne bi smeli izgubljati, po mojem mnenju. Hvala lepa, skupina zelenih, St. Gigold. Mm, Lep pozdrav. Sam bi rad zastavil dve vprašanji. To, da ne želite odgovoriti na naše vprašanje, kaj se je zgodilo s tem procesom, ki je pravzaprav prinesel negativne rezultate in ki je pretresel euroobmočje. Ni dopustno, namreč zanima nas, kaj se dogaja s tem pogajalskim sistemom. Namreč med pogajanji ste prišli do rezultata, ki je bil pravzaprav negativen, niti ni privedel do sporazuma za Cipr. Kaj se dogaja potem z jamstvi za depozite? Ne bom se sedaj izpuščal v modrost in vprašanje s tem v zvezi, ali je bil predlog dober ali ne, vendar kot parlament imamo pravico od vas izvedeti, kako se je lahko zgodilo, da ste sprejeli napačno odločitev. Lahko zaprosim tudi zapisni odgovor in zanima me, ali mi boste v pisni obliki odgovorili, zakaj proces ni privedel do pozitivnih rezultatov. Mi imamo pravico to vedeti, državljani imajo pravico to vedeti. Enostavno nedostojno je da rečete, ne bom odgovarjal na to vprašanje, sam sem predsednik Evroskupine, sam sem prevzel odgovornost za to. Nas zanima, zakaj proces ni privedel do rezultatov. Drugo vprašanje pa je naslednje. Pogodba v zvezi z mehanizmom je zelo jasna. Samo, če je dolg države vzdržen, če je strategija vzdržna, potem država lahko prejme sredstva. Če si pogledamo sam sporazum, obstaja domneva, da lahko finančnemu sektorju na Cipru zagotovite 3,5 odstotkov BDP-ja letos in prihodne leto skupaj, potem je prišlo za krčenje 12,5 odstotkov BDP-ja, ampak to je popolnoma nerealistično, gre za vudo ekonomijo in to je tudi v nasprotju z samim mehanizmom in s pogodbo, ki natančno predeljuje, kdaj se sredstva lahko posredujejo ali je ta sistem vzdržen, ali velja, verjamete v te številke, po pravici nam povejte. Tako da me zanima še to, kakšen je načrt B, če se bo zgodilo to, kar se običajno zgodi in če ste bili preveč optimistični o svojih predvidevanjih. Um. Najlepša hvala. Gospod Gigold, nisem kralj, Ravno kar smo ustoličili novega kralja na nizozemskem, torej končno imamo enega kralja. Tu sem zato, da odgovorim na vsa vaša vprašanja v zvezi s tem, zakaj smo sprejeli odločitev, ki smo jo sprejeli, zakaj se nam je zdela modra, zakaj se nam zdi, da bo delovala in kako bomo šli naprej. Ne moram, enostavno ne moram pa obravnavati vprašanj v zvezi, kaj posamezni ministri znotraj evroskupine počnejo, kaj so rekli ali so za ali proti predlogom in tako naprej. Res mi je žal, da želite pravzaprav odgovor na nekaj, kar pravzaprav spoh ne morem reči. Ampak obstaja umestni prostor, kaj je posameznik rekel in kakšen je potem proces. Kdo je šel s kom v katero sobo, kdo je pritiskal, kdo je popustil. Obstaja tudi nek umesten odgovor ne obstaja samo odgovor, ki pravite, da ga ne morete dati. Še vedno pričakujem odgovor na sam proces in prosim, da v pisni obliki odgovorite na vprašanje, kako je lahko ta proces privedel do tako slabega rezultata. Tega ne morem storiti in z vami se tudi ne strinjam, da je rezultat tako zelo slab. Glede na okoliščine, dobro, glede na okoliščine v ciparskem bančnem sistemu, In vsi smo pustili, da je sistem rasel, rasel in padel v stanju, kakršno je. Glede na to, kakšna je zmogljivost siparske vlade in da lahko nas se prevzame samo del tega bremena, glede na to, da bi bilo nepravično, da bi vse preložili na ciparske davkoplačevalce nasploh. Imam občutek, da smo pač v izjemno nesrečnih okoliščinah, ampak v teh okoliščinah smo se lotili problema na najboljši možni način. Znotraj bank predvsem v tistih, kjer se je pojavil problem in kjer so obstajali endemični problemi. Bančni sistem na Cipru enostavno deluje na tak način. Tu ne gre za problem, ki bi ga povzročila Evropa, gre za problem, ki ga je povzročil slabovoden finančni sektor. Kar zadeva sam proces odločanja, naj povem, da smo se o tem večkrat pogovarjali znotraj evroskupine. Veliko je bilo govora tudi vnaprej o tem. Imel sem dvostranske stike s posamezniki iz Cipra, tudi trojka je bilo, bila aktivno vključena in je delala skupaj s Ciprčani in drugimi. Pripravljali so različne modele, kako porazdeliti breme. Na koncu smo v evroskupini sprejeli odločitev, ki so jo podprli vsi. Verjetno veste, da moramo odločitve sprejemati soglasno. To velja tudi za ciprčane. Oni imajo zelo jasne zamisli glede tega, kako naj se lotimo njihovih bank. To je bil tudi pravzaprav del pojasnila, ki sem ga podal pred nekaj tedni, ko smo dosegli končni rezultat. Končni rezultat ne postavlja pod vprašaj sistem zajamčenih vlog. Ta dejatu, ki smo jo pobrali, je bila neke vrste davek na depozite. V številnih državah obstajajo takšne in drugačne oblike davka na depozite, tako da je tu prišlo za dokaj nesrečno povezavo. Nestvarne so bile vaše trditve o davkih. Ne morete niti izpostavljati morebitnih težav pri depozitih, ki so višji od 100 tisoč. Nažalost se ne moramo spuščati v podrobnosti glede samega procesa. Ampak glede na to, da so bile okoliščine res zelo zapletene, to najboljši možni rezultat. Še vprašanje o vzdržnosti. Se vam to zdi vzdržen model? Ja, zdaj ali je to vzdržno ali ne. Glede na gospodarsko rast in možnosti, ki se bodo pojavile, kakšna bo vzdržnost teh dolgov. Trojka nas redno o tem obvešča, tako komisija kot mednarodni denarni sklad obdelujeta te številke in jih posredujeta nam, tako da dobimo dve ločeni mnenji in če sta obe mnenji takšni, da način, kako smo se tega lotili zdaj, bi moral omogočiti Cipru, da se v nekaj letih sanira in da ponovno zažene cikl rasti, potem je to osnova za naše odločitev. Mi nimamo nekih lastnih ekonomskih modelov, upoštevamo informacije, ki jih dobimo na podlagi ekonomskih modelov MDS in Evropske komisije. Hvala lepa. Ja, malce bo treba pospešiti vse skupaj. Jürgen Kluter za skupino GUE. Hvala lepa, Sharon. Gospod minister, par kratkih vprašanj bi imel za vas. Zdaj ste večkrat govorili o reformah, ki so nujne, ki jih je treba upraviti. Zanimalo bi me, kaj si konkretno predstavljate pod temi reformami, kako naj bi jih izvedli. Vse skupaj je ostalo dokaj splošno. Imeli smo sicer nekaj tovrstnih reform že, tako da bi me zanimalo, kako v Nemš, v... Ne, ja, vi na to gledate. Obodoma eh, ste tudi omenjali ta učinek Grče, ki je posegel tudi na Cipr. Učinek je bil ta, da so grške oziroma ciprske banke izgubile približno 5,4 milijarde evrov, te je zdaj pokrila ciprska država. Ciprska država takrat ni prosila za kakršnokoli poplačilo tega, čeprav bi lahko. In eden od razlogov z ciprskega vidika, zakaj je prišlo do te krize, je tudi ali ni morda zdaj čas, da se zahteva takšno poplačilo, kajti vsaj deloma je kriza na Cipru posledica krčina kapitala v bankah v Grčiji. Smo pač v notranjem trgu in če gledamo na Cipr v kontekstu notranjega trga EU, potem ne gre več za nek prevelik, predimenzioniran bančni sektor. Zdaj, imamo enotni bančni nadzorni sistem, eh, sistem za sanacijo bank in tako naprej. Vem, da zaenkrat še niso ti sistemi zadostni. Ampak zanima me, zakaj v svetu še vedno gledate na posamezne države kot posamezne države in ne obravnavate notranjega trga kot notranjega trga. Potem mislim, da bi lahko sprejeli drugačne posledice, drugačne uh, odločitve. Še eno vprašanje, ki je nekoliko obrobno. Včeraj sem v nemški izdaji Wall Street Journal prebral, da je gospod Merž dejal, da se ne strinja z davkom na finančne transakcije, čeprav je to pomemben vidik orodje, ki jih je zagovarjal Evropski parlament za uh, boj s krizo. Kako vi to vidite? Ali se vam zdi, da je davek na finančne transakcije lahko prispevek k reševanju krize ali ne? Hvala, gospod Klute. sprašujete o reformah, o kateri sem govoril. Ja, odvisno od države. V moji državi izvajamo reformo trga dela, zdravstva, mm, trga stanovanj, ki je zelo problematičen, in pa pokojninskega sistema. Torej, pokojninski sistem, upokojitvena starost, to je zadeva, ki je eh, tema v številnih državah. Tudi trg stanovanj v številnih državah, trg dela je prav tako stvar razprave v številnih eh, državah in verjetno je še več primerov. Kar zadeva finančni sektor, to, da je ta zdrav, močan in da prispeva k eh, krepitvi realnega gospodarstva, to mislim, da je tema v vseh državah. Kot veste, smo na nizozemskem morali nacionalizirati dve banki, ki sta zašli v hude težave in to je nas je stalo kar veliko denarja. Toliko torej o strukturnih reformah. Vprašanje je, Naslednje, če želimo ohraniti naš evropski socialni model in ponovno postati konkurenčni, potem moramo vrsto teh vprašanj reformirati. Zdaj, način, kako smo mi na nizozemskem, naš stanovanski trg subvencionirali z davki, je bil eh, zelo iskrivljajoč sistem. Pomembno je, da je trg stanovanj zdrav del našega gospodarstva in eh, treba je poštevati, da so zelo različne teme aktualne v različnih državah. Ne vem, ali sem prav razumel vaše drugo vprašanje, ampak če se ne motim, je šlo za to, da Grčija in način, kako smo obravnavali eh, Grčijo, vplivalo tudi na Cipr in da naj bi iz tega naslova eh, Cipr bil deležen neke pomoči oziroma povračila. Razumem vaše vprašanje, se pa ne strinjam z vašo logiko, kajti če bi morale ciprske banke eh, morale plačevati Mm, za ciprske obreznice in če bi kupovali eh, ciprske banke. V času, ko je to že bilo zelo tvegano početje, potem ja, ampak zakaj so bili takrat donosi visoke, ker je šlo za tvegano? Za tvegane nakupe. Ja, samo nekaj bi pojasnil. Gre za odločitev evroobmočja, da se. Uh, opravi odpis kapitala v ciprskih bankah. In to je imelo posledice na Cipru. In to je pač eh, posledica, ko je morala, eh, ko so morale eh, ciprske banke na nek način se odzvati na to, kar se je zgodilo z grškimi bankami. Zato gre. Ja, ampak potem vam dam mi kar isti odgovor. Bančni sistem na Cipru je iz želje po visokih prihodkih, prihodkih sprejemal odločitve, ki so bile visoko tvegane. Ulaganje v grške obveznice in v grške banke takrat je bilo že tvegano početje. Tako da ne gre toliko za to, da je Grčija povzročila težave na Cipru, ampak je celoten poslovni model ciprskega finančnega eh, sektorja privabil k sebi tveganja, zaradi katerih eh, so nastale težave, ki so, tako da mislim, da nekaj nadomestil tu ni zaključevati. Kar zadeva davek na finančne transakcije, eh, to je na dnevnem redu ne evroskupine, ampak ekofine, tako da vam lahko samo odgovarjam kot nizozemski finančni minister. Verjetno vam to ne bo rano dovolj, če hočete lahko, ampak stališče naše vlade je, da nas eh, davek na finančne transakcije sicer zanima, ampak ne na način, kot to predlagajo zdaj. To bo Eh, močno udarilo po naših pokojninskih sistemih. To so sredstva, ki so jih eh, generacije nizvencev plačevale za svoje pokojnine in menimo, da ne bi bilo primerno imeti davek na finančne transakcije eh, za investicije pokojninskih skladov. Tako da to je zelo pomembna zadeva. Druga stvar pa je ta, da po našem mnenju prihodki iz davka na finančne transakcije ne bi smeli biti evropeizirani, temveč bi se morali vračati v nacionalne blagajne. To je torej zelo pomembna zadeva. No, sedanja nizozemska vlada pa je zainteresirana za ta inštrument, smo pripravljeni o tem spregovoriti, ampak eh, naši pogoji verjetno so kar zahtevni. Hvala lepa. Če se vrnemo eh, na kratko k temu vprašanju o ciprskem kupovanju grških obveznic, problem tam je bil, da teh eh, težav ne bo, da ne bo prihajalo do kapitalskih rezov, ampak eh, to je potem povzročilo, da so številni pač želeli investicije v eh, Grčijo in so se potem pač tega lotili. Tako da lahko zadevo gledamo z obeh vidik. V imenu nepovežnih poslancev Hans Peter Martin. Hvala lepa. Ja, mislim, da razumete, kaj se dogaja v Evropi zaradi popolnoma ponesrečene ja, situacije, kjer eh, so se pod vprašaj postavili vloge pod 100 tisoč evrov. Kaj lahko storite za to, da ne bo več nastal vtis, da bi iz evropske strani postavljali pod eh, vprašaj vlog pod 100 tisoč evrov? To je ena stvar. Kot drugo, bili smo na poti delegacije na portugalskem. Tam naj bi zadeve obladovali bolje kot Cipr. Pri Cipru so roki bistveno daljši. Kako lahko, torej, kaj narediti za to, da ne bo nastajal vtis, da se države ne obravnavajo enako, čeprav seveda so razmere različne. In še tretja točka, Avstrija. Tudi v Avstriji imamo na nek način prenapihnjen bančni sektor. Ali ste tudi vi zagovornik tega, da naj bi bančni sektor obravnavali v primerjavi za BDP-em ali pač katerim koli drugim merilom in da je pomembno, da bančni sektor pade pod neko mejo, preden vstopi e, Evropa s pomočjo. Ja, hvala za ta vprašanja. Najprej naj pomerim vlagatelje, da so vse njihove uloge do 100 tisoč evrov zavarovane, prav tako oziroma zajamčene. Prav tako naj povem, da ravno na tem zdaj delamo pri direktivi o reševanju in sanaciji bank, da se zagotovi, da se depozitov do 100 tisoč evrov ne bomo dotikali. Ampak, kot veste, v številnih državah imamo zdaj obdavčitev depozitov in mislim, da bi to morali razumeti kot davek. Ampak pustimo to še ob strani. Mi se nismo odločili za takšen pristop, temveč za bolj eh, neposreden eh, usmerjen pristop pri obih eh, bankah. Zato torej tudi potrebujemo in to čim prej tudi direktivo o reševanju sanacije bank, kjer bomo rešili tudi vprašanje vlagateljev in tudi sanacijo bank strani investitorjev. Na portugalskem pravite, da potrebujemo enako obravnavo Uh, ja, naj povem, da v bistvu ne, ne potrebujemo enake obravnave vseh držav, ampak treba je upoštevati vse okoliščine, ki nastanejo v posameznih državi. Mislim, da bi bilo dokaj ponesrečeno, če bi vse države obravnavali enako. Evropska komisija, naprimer, zdaj obravnava posamezne države, preučuje eh, njihovo ekonomsko stanje, morebitne države težave, s katerimi se soočajo, kaj jim je uspelo narediti v smislu javnofinančne konsolidacije in nadaljnih reform in tako naprej. In potem se odloča o ukrepih od države do države. To mislim, da je pravi pristop. Kar zadeva Portugalsko in Irsko, eh, smo v, da smo bili na Irskem v zadnjih mesecih enkrat, no, odločili smo se, da bomo podaljšali dospelost programskih posojil FSF, e tako za Irsko kot za Portugalsko. In eh, če se prav spomnim predloga komisije, gre pri eh, Portugalski za to, da bo dobila Portugalska nekaj več časa za to, da izpolni cilje za zmanjšanje prekomernega primankljaja. Tako da v obeh primerih Portugalska dobiva več časa na voljo. Vsekakor pa sem zagovornik tega, da se države obravnava individualno glede na individualne okoljčine Avstrija. Ne bi se niti loteva Avstrija, mislim, da sama velikost bančnega sektorja še ni nek kazalnik tega, ali je finančni sektor zdrav ali ne. Gre za kombinacijo strukture bank, tvegan, ki jih sprejema in vseh drugih kriterijev, tako da mislim, da je treba vsako situacijo obravnavati ločeno. Dobro, če vendar lahko nekoliko stvari pospešimo, ostajamo pri Avstriji, ELS, od Makaras gospod minister, gospod eh, predsednik, gospod predsedujoča. Mislim, da ne gre zgolj za vprašanje zaupanja v banke, gre tudi za zaupanje v politične akterje, tiste, ki odločajo in v odločitve, ki jih sprejemajo. Kar se je zgodilo na Cipru, ni le izguba zaupanja v banke, temveč gre v prvi vrsti za izgubo zaupanja v mehanizme političnega odločanja. In eh, tu bi imel vprašanje za vas. Kako se vi kot predsedujoči Evroskupini razumete? Se vidite bolj kot eh, nekakšen zapisnikar, se vidite kot nek eh, javni govorec za Evroskupino ali, kar bi bilo meni ljubše in kar pogrešam, je, da ste v bistvu nekakšna gonilna sila tega, da se stori vse, kar je politično storiti možno, da se zaupanje v politično odločanje ponovno vzpostavi. In tu ste sicer nasprotovali Moskovičju, ampak dejstvo je, da finančni ministri različno eh, razmišljajo o temeljnih eh, načilih delovanja evroobmočja. Kaj boste torej storili in kaj počnete za to, da to, kar danes pravite, dejansko ostane interpretacija načina delovanja evroobmočja za vse finančne ministre? Nekateri pravijo, da se ravno kar pogovarjamo o razpadu sistema, eh, vi govorite o nekem sistemu treh stebrov, državljani tega ne razumajo. In Hans Peter Martin ni dejal, da bi morali vse obravnavati enako. Ne. Vprašanje je, ali so načini, načela postopanja enaka. Seveda jih lahko različno potem uporabljamo, ampak kaj so tiste temeljni podatki, tiste, tista temeljna načela, na podlagi katerih ne bo nihče imel občutka, da so v slabšem ali boljšem položaju. In še zadnja zadeva. Konkretno prosim mi povejte, kateri instrumenti vam manjkajo za to, da bi lahko strokovno, transparentno, verodostojno Cipr, Slovenijo, Portugalsko spravili pod streho. In kaj počnete za to, da boste te inštrumente še v tem mandatu lahko sprejeli. Kako boste torej pospešili tempo, kajti zdaj zamujamo, eh, zamujamo priložnosti, veliko dela nas eh, čaka in je pred nami, ampak pomembno je, da smo nekoliko bolj odločni pri eh, sprejemanju in izvajanju zakonodaje v svetu. In tu je vaša soodgovornost jasna, neodvisno od tega, ali gre za evroobmočje ali ekofin. Hvala lepa. Jaz sem moderator glasnogovorec in vsaj eden od motorjev Evroskupine. Zakaj eden od? Ker sta ni takšna, da pač predsedujoči Evroskupini stvari vodi naprej po svoje. Ne. O zadevah odličemo skupaj s kolegi, potem me sprašujete, ja, ampak kako to, da imajo potem različni ministri različna stališča? Ja, vse so politiki. Tako da je to tako, kot bi e, spraševali, kako to, da imajo politiki različne mnenje. Ja, pač imajo. In e, kadar je pač potrebno, sprejmemo skupno enotno odločitev, o, kot smo sprejeli pri Cipru, to je bilo neizogibno, to je bilo težko, vendarle pa sem mnenja, da v danih okoliščinah je bila to pač neizogibna odločitev in tega se lotevamo s prestrukturiranjem ene velike banke, drugo banko bomo postopoma sanirali z postopnim odpravljanjem kapitalskih zahtev. Dogovorili smo se tudi o memorandumu o razumevanju, ki bo tudi zonalnemu svetu, pa tudi ciprskim državljanom, mislim, da pokazal jasno, kaj vlada počne v smislu reform, javnofinančne konsolidacije in tako naprej. Nasplošno torej mislim, da gre za proces, ki bo težaven in zahteven, ampak ki je perspektiven. Pravite, da vsako državo lahko obravnavamo posebej, ampak na podlagi enotnih načel. Ja, prav imate. Eno od načel vseh najrazličnih programov je, da se dolg, ki se nabira na plečih države, eh, vendarle mora oblikovati način, da je vzdržen. Ljudje sprašujejo, zakaj niste preprosto rešili Cipra z reševalnim mehanizmom, zato ker bi to za seboj pustilo pač eh, masovna posojila EFSF in ESM, ki desetletja Cipr ne bi bil sposoben odplačati. In temeljno vprašanje je torej vzdržnost samega dolga. In eh, eno temeljnih načel je, da je treba državi omogočiti, da splava. In eh, trojka se je pač odločila o tem, kakšen model sanacije je izvedljiv. In na podlagi teh odločitev potem pripravimo program, ki upošteva različna bremena, ki jih je potrebno eh, porazdeliti med vse akterje, da se država lahko reši in da je to na koncu koncev nek pošten način reševanja problema za vse upletene. To ni enostavna rešitev. Za enostavno rešitev takšnih problemov še nisem slišal. Slišal sem za alternativne rešitve, za enostavno rešitev pa še ne. Tako da gre za program, ki bo Cipru in njegovemu finančnemu sektorju omogočil dobro prihodnost na, temeljih, na zdravih temeljih. Tako zdaj pa ELS. Pablo, prosila bi, če se lahko vrnemo v kontekst petih minut za vprašanje in odgovor. Ja. Dragi minister, ena od večjih težav, s katero se soočamo pri oživitvi gospodarstva, je prav razdrobljenost finančnih trgov. Ta razdrobljenost je tista, zaradi katere MSP-ji v celotni Evropi ne pridobivajo finančnih sredstev skladno s svojim gospodarskim stanjem, temveč skladno s tem, kje se nahajajo. In mislim, da je to nepravično. Sicer so že bili storjeni koraki v smeri, da bi se izognili razdrobljenosti, ampak situacija, kot je na Cipru, pravzaprav še slabšajo trenutno stanje. Vse več je nezaupanja. Mislim, da bi morali tudi vaši kolegi v evroskupini prevzeti odgovornost. Tisto, kar mene skrbi, pa je, na kakšen način boste zagotovili to, da bi učinki morebitne, morebitnih odločitev, napačnih odločitev v prihodnosti še poglobile tistih težav, ki jih postopoma rešujemo. Naprimer, omenil sem že razdrobljenost trgov. Sicer smo pri Evropski bančni uniji storili nekaj korakov naprej. Sicer smo slišali tudi določene izjave Evropske centralne banke s tem v zvezi, ampak težave še vedno ostajajo. Odločitev, kot je ta, ki ste jo sprejeli za Cipr, stvari samo še slabšajo. Zato me zanima, kakšne odločitve boste sprejemali v prihodnosti. Verjetno ne najbolj optimalnih, ampak vsi smo ljudje, lahko storimo napake, ampak zanima me, kako boste poskrbeli za to, da države z najbolj šipkim gospodarstvom ne bodo trpile večje škode. Hvala. Um, uh, Hvala lepa za vprašanja. Ja, fragmentacija trgov je vsekakor trenutno problem. Obrestne mere so zelo raznolike, dostopnost posojil je zelo raznolike od države do države. Tudi v naši državi, na nizozemskem, se MSTP-ji soočajo z istimi težavami. Banke se morajo dokapitalizirati, to pomeni, da dajo manj posojil podjetjem in tudi gospodinstvom, ampak problemi so seveda v določenih drugih državah na jugu Evrope še večji. No, odgovor na te probleme je verjetno ta, da je treba zelo hitro napredovati z bančno unijo. Reševanje problemov bank je nekaj, če se ne moremo več odlagati. Prvi korak, ki ga moramo narediti, je pregled kakovosti kapitala eh, v bilancah bank. Ko se banke ne morejo same kapitalizirati na trgu, dokapitalizirati na trgu, in če tudi nacionalne države ne morejo prispevati, potem potrebujemo neke inštrumente za dokapitalizacijo bank in te inštrumente moramo pripraviti eh, čim prej, eh, čim bo ECB začela s svojim delom na tem področju. Kajti zdrave banke so ključna prioriteta za celotno evroobmočje in v drugi polovici letošnjega leta se bodo začela gospodarstva v številnih državah evroobmočja oživljati, ampak eh, ključno je, da je potem v tem času na voljo mm, dovolj posojil, če ne, ne bo prihajalo do investicij, ne bo prihajalo do gospodarske rasti in tako naprej. In vse to mislim, da kaže na to, koliko pritiska je vendarle treba izvajati v to smer. In kot pravite, so na voljo tudi inštrumenti nacionalni ravni za zagotavljanje posojil, prav tako bodo zdaj na voljo posojila preko ECB-ja za Evropsko investicijsko banko, za MSP-je, tako da mislim, da je treba uporabiti vse te najrazličnejše kanale usporedno, da se da na voljo sredstva MSP-jem, ki so pripravljeni investirati in na ta način ponovno zagnati svoje poslovanje. Hvala lepa v imenu SD Udo Bulman. Gospod predsedujoči, rad bi se vrnil, rad bi se vrnil v dni, ko se je Evroskupina odločila, da bo vse imetnike vlog obdavčila. In naredimo nek mislni eksperiment. Predstavljajmo si, da bi Evroskupina ostala pri tem razmišljanju. Skratka, vse vloge bi se na nek način obdavčile, kot pravite. In predstavljamo si za eno sekundo, da parlament zadevne države v Cipru recimo s tem soglaša. Ali lahko vi ali lahko mi, ki tu sedimo, res izključimo možnost, da potem ne bi prišlo do klasične panike v bankah na portugalskem, eh, v Španiji, v Italiji in drugot. Mislim, da tega ne moremo kar tako izključiti. Mislim, da je to vsekakor temeljna nevarnost. In zato vas sprašujem. Čisto vseeno je, kako zdaj to pravno eh, razumemo. V gospodarstvu je pomembno, kaj ljudje počnejo, ne to, kar nam pravijo pravniki. Odvisno je, kaj ljudje individualno naredijo in kaj trgi naredijo. In če bi takšen potencial odločitev, lahko bi rekli celo takšen uničujoč potencial imeli v rokah, potem se nam bo zgodila evropska demokracija, eh, ki se je že dogajala v preteklosti. Namreč, imeli smo namreč že parlamente, ki so omejili pooblastila vlade, da ne bi prihajalo do takšnih težav. Ampak kje je parlament, kje so parlamenti, ki v takšnih situacijah lahko nadzirajo nedovolj legitimno evroskupino? Ne pravite, da bi bila odločitev v ciprskem parlamentu dovolj za to, da bi tveganje za celotno evroobmočje omilili. Prav tako ni dovolj to, da se vi redno pogovarjate z nizozemskim parlamentom. Tudi to ne bi pomenilo, da bi bila legitimacija takšna odločitev zadostna. Tudi enako velja za nemški Bundestag, da ne bo nesporazuma. Samo ta zbor, samo Evropski parlament je lahko tisti. In zato sprašujem, kdaj boste opustili dosedanjo razmišljanje in da boste sprejeli mislnost, da potrebujemo metodo skupnosti pri takšnih podro, vprašanjih. Oli Ren je o tem že govoril, ampak sprašujem se, kdaj bomo intelektualno dovolj zreli in eh, dovolj odkriti, da si bomo prisna, priznali, da se teh odločitev ne more več sprejemati medvladno, ker je tveganje pač previsoko na to gledam čisto institucionalno, ne osebno. Ta metoda, ki jo zdaj ubiramo, je metoda, ki zagotavlja počasno smrt evroobmočja, če ne bomo zagotovili bež, več parlamentarnega nadzora nad eh, evroobmočjem. Ja, tu gre za tisto temeljno vprašanje. Namreč ali Evroskupina lahko deluje kot medvladni ministerski organ, ki se potem vrnejo v svoje nacionalne parlamente, nacionalni parlamenti jo potem eh, dajo ali pa tudi ne zeleno luč o odločitvam ki, oziroma predlogom, ki jih dobijo. V trenutnih razmerah je to pač ja, stanje, s katerim se moram soočati če bi to želeli spremeniti, bi to zahtevalo korenito spremembo in uh, mislim, da ni na meni, niti ni na evroskupini, da odloča ali ja ali ne. Jaz lahko delam samo na podlagi, ki jo zdaj pač imamo. Nisem pa prepričan, ali je stvar takšna, kot pravite. Ja, na načelni ravni lahko pač mislimo, da mora imeti Evropski parlament končno besedo pri tem. Uh, in potem je tu vprašanje, ali bi bil rezultat pri Cipru kakorkoli lahko drugačen. Nisem prepričan. Ta končen rezultat, torej reševanje sanacija bank, takšne rešitve nam ni uspelo doseči. Samo nekaj tednov prej. Iz preprostega razloga, da so določene države, naj na zadnje tudi Cipr, temu zelo nasprotovale. Zato smo pripravili pač drugačno rešitev, obdavčitev depozitov. To je potem povzročilo razpravo o jamstvu za vloge. To je razprava, ki bi tako ali tako morala potekati, po mojem mnenju, kajti sistemi zajamčenih vlog so zdaj popolnoma nacionalni, gre za pač obljubo nacionalnih vlad svojim imetnikom ulog in zdaj ali lahko vse države v tem trenutku dejansko izpolnijo to obljubo, je verjetno skrb, ki jo imajo številni. Tako da mislim, da ja, moramo čim prej napredovati z bančno unijo. Ampak ta manj kot optimalen rezultat 15. marca mislim, da ni ravno zelo povezan s tem, ali je vključen v odločenje tudi parlamenta ali ne, ampak je povezan z vprašanjem držav članic, različnimi stališči, dejstvom, da ima Cipr eh, velike skrbi z eh, velikimi eh, bankami in da reši velike banke, to je bila tista rešitev, ki je bila najbolj priljubljena, da se torej te velike banke uredi in da se spremeni poslovni model teh bank v prihodnje. To je bil temelj razprave 15. marca. Zdaj, končni rezultat je bil, po mojem mnenju, še vedno boljši kot alternativa. Eh, reševali smo tiste velike banke, ki so se ukvarjali z velikimi tveganji in ki pač niso bile vzdržne na dolgi rok. Tako, nadaljujemo v imenu ELS Markus Ferber. Hvala lepa, bom čisto kratek. Do neke mere je bilo to že nakazano, ampak eh, dejstvo je, da od pomladi leta 2010 vse čas samo tekamo za problemi dejstvo, da ima Cipr probleme, ni nič novega. Že več kot leto dni mislim, da je dokaj transparentno jasno, koliko sredstev Cipr potrebuje in zakaj gre. In eh, mene najbolj zanima, kdaj nastopi tista točka, ko na ravni držav članic EU končno lahko sprejmemo odločitev in ali morda ne bi bilo bolje ponekod ukrepati prej, in uh, morda ne ravno z implementacijo nekega celotnega programa, ampak da vendarle ukrepamo prej, da preprečimo najhujše in uh, da na ta način tudi posamezne države rešimo prej. Da pa čakamo do konca, da se država resnično sooča z popolno nelikvidnostjo in potem šele ukrepamo z vso težo sanacijskega programa in to ne more biti neka strategija. Mislim, da je pomembno, da ukrepamo preventivno. Že pred leti bi morali Ciprčanom povedati, da njihov bančni model ni vzdržen, da potrebujejo drugačen model. E, to so prilagoditve, ki so, ga, ki so ga morale narediti banke posod e, po Evropi, tudi drugot e, in spremeniti svoj poslovni model. Tako da mislim, da nima smisla, da čakamo do konca, ko je država praktično že pred strelskim vodom in nima nobenega drugega izhoda. Uh, ja, mislim, da je to res točno to. Prav imate. Lahko bi obravnavali številne težave že veliko prej, ampak vedno moramo vključiti tudi vlado na nacionalni ravni, da razume vse možnosti, ki so na voljo in da omogoči evropskim institucijam in drugim državam članicam, da se vključijo, da ponudijo pomoč. Potrebujemo skupno analizo dejanskih držav in ta skupna analiza globine težav ciprskih bank, zlasti dveh velikih bank, je bila sklenjena 25. marca, tako dolgo je trajalo. Kajti tu smo videli, da bančni sistem ni več vzdržen pri teh dveh velikih bankah. Ja, lahko bi to gotovili že prej, ampak tudi upletena država mora sodelovati z Evropsko unijo, s trojko zato da bi našli zgodne rešitve. Tudi države mora biti pripravljene iskati rešitve. No, mogoče, ko bomo imeli dvojček, bomo lahko delali že prej. Ampak počakajmo. Socialisti. Gospod Ngok. Ja, hvala, predsednik. Hvala, Sharon. recesija znaša 8,3 odstotka. Napovedi so natančne. Ciperski BMP se bo znižal za 15 odstotkov v treh letih. V veliki meri zaradi propada finančnega sektorja, kajti to vpliva na rast na Cipru. Danes želite ta sektor prestrukturirati, urediti, ampak Bolj nasplošno lahko rečemo, da je ciprsko gospodarstvo tipično gospodarstvo, ki je deležno asimetričnega šoka. Grčija je še en primer. Tu imamo asimetrični šok v evroskupini zaradi ene valute. Je devalvacija nemogoča, da bi uskladili neravnovesje. Zato imamo lahko dve rešitvi, teoretično gledano. Prva je ta, ki jo podpira Evroskupina skupaj z Evropsko komisijo in sicer tu naj bi izvedli strukturne reforme, tako se imenujejo. Tu gre za prilagoditev na trgu. Kratkoročno bi s tem znatno povečali brezposobnost, dolgoročno pa bi imeli zelo nagotove učinke, kot lahko danes vidimo. To je presenetljivo. To, da bo prebivalstvo sprejelo takšno brezposobnost. Seveda pa bo to privedlo do populizma, prav gotovo. Druga rešitev bi bila ta, da bi šli progresivno v njo transferjo. Tu imamo majhne korake, imamo stvari, ki jih vidimo v modrem načrtu in v roadmapu, ampak vi ste prevzeli funkcijo predsednika Evroskupine. Začeli ste s to razpravo o proračunu v evroobmočju. Vem, da potekajo razprave v kolarjih o tem, ampak mislim, da je to zelo pomembno. Danes pomagamo Cipru, finančnem sektorju. In tu bi zastavil vprašanje. Predstavljate si, kako bo v prihodnosti, da bi uporabili proračun za to, da bi imeli unijo transferjev, za to, da bi oblažili asimetrične šoke in za to, da bi tu imeli res pravo politiko rasti. Če boste šli v tej smeri, bi rad imel vsaj nekaj metode skupnosti in rad bi, da bi bil tudi parlament obveščen o tem. Hvala. Hvala za to vprašanje. Ja, proračun v evroobmočju je predmet živahne razprave, kot veste. Različne države članice so za in proti, ampak po mojem mnenju bi morali obravnavati strukturne težave na trgih, gospodarstvih. Cipar je jasen primer tega. Ne vem, kako bi lahko obravnavali to težavo, če finančni sistem na Cipru deloval z rešitvami v evroobmočju. Torej, ne strinjam se s to analizo in mislim, da to ni odgovor za ciprsko krizo. Ciprska kriza je bila neposredno povzročena zaradi sistema, ki se je razvijal veliko let. In ta sistem že v srčju ni bil zdrav in vzdržen. In slejko prej, zaradi PSA-ja v Grči je to postalo prej, kot slej, smo to morali obravnavati. In zato se ta poslovni model zaključil. In mislim, da unija transferjev ne bi bila dobra alternativa za reševanje strukturnih težav, ki jih imajo vse naše države. Cipr je seveda zelo specifičen primer s tem bančnim sektorjem. Tu vidimo specifične težave, ampak vse naše države imajo strukturne težave, šibkosti. Vsi imamo težave, ki jih moramo reševati. In proračun v evroobmočju ne bi bila prava alternativna rešitev to. In ja, mislim, da že imamo takšno unijo transferjev, tako da temu ne ogovarjam preveč. Tu že imamo različne finančne transakcije med državami, so da bi omogočili naložbe preko strukturnih skladov. Načelno gledano temu ne ogovarjam, ampak čemu pa bi ogovarjal? Temu, da vsi ne bi storili to, kar lahko, da bi postali konkurenčni, da bi prispevali k močni ekonomski uniji. Ampak to sem že rekel. Hvala lepa. Sedaj smo pri zadnjih vprašanjih. Nimamo časa za dodatne vprašanja, zamujamo. Kolega Jorge, Fejo, gospa Baus, predsednik, čestitev bi vam. Vprašanje imam glede vašega mandata in tako kot drugi kolegi bi najprej omenil kritično vizijo tega ciprskega problema. Postavil bi pod vprašal zaupanje v bančni sistem. Ali nam lahko zagotovite, da te storjene napake ne bodo ponovljene? Očitali so nam, da se nismo dovolj zgodaj odzvali. Kako bo v identičnih situacijah ali bo drugače? In katere besede lahko sedaj uporabimo za to, da bi izbudili zaupanje deponentov? Kaj jim lahko rečemo, da nam bodo zaupali? V Evropi smo iskali različne rešitve za bančno krizo. Tu imamo rešitev za Cipr, potem smo videli rešitve glede nacionalizacije. Ali ne bi bilo bolje, če bi imeli neposredno evropsko rešitev preko Evropskega mehanizma stabilnosti? Ali ne bi bil to boljši način reševanja teh težav, ki bi omogočil tudi to, da bi lahko podprli državljane in davčne zavezance. Hvala. Um, Mislim, da je bilo to glavno vprašanje, kaj naj se naučimo, kako bo bolje prihodnjič, da ne bomo ponavljali istih napak. No, vsaka situacija je zapletena. Če bi imeli lahke rešitve za kompleksne težave, potem bi te težave reševali predvsej hitreje. Nacionalnih programih. Verjetno bi to uredile že nacionalne vlade. No, že samo to, da vlade prosijo za podporo Evroskupino in ESM, trojko, kaže na to, da so to res hude težave in zelo zapletene. Tako da vam ne morem dati jamstev, da ne bo težav. ali se Evroskupina in Evropska unija nasplošno uči iz tega? Ja, rekel bi, da ja. Tu vidimo kar nekaj instrumentov, ki so na voljo, ti se še razvijajo v tem procesu. Pravni okvir je okrepljen. Imamo nove načine reševanja težav. Imamo intervencije v državah, če strukturne reforme zamujajo, če se težave ne rešujejo, Evropska komisija ima sedaj dvojček in šestorček, ima vse te različne metode za reševanje težav, zato da državam reče, pogledajte, težave imate in to morate sedaj reševati. Lahko pritisnemo države in morali bi. Ali bomo ravnali pravočasno? Ja, kot sem rekel, če gre za programe, moramo vedno imeti tudi prejemnike, imeti moramo države članice, ki prosijo za programe, ki rečejo, prosim, pomagajte nam preden gremo na to fazo izvajanja programov, lahko storimo veliko, lahko podpremo države in Evropska komisija, ECB in druge države se trudijo, podpirajo pri prestrukturiranju sektorja in drugače. In na koncu zaupanje v bančni sistem. Ja. Prihodni teden bomo imeli sestanje Kekofina, Evroskupine, junija ponovno, trudili se bomo na tem, da bi sprejeli direktive, ki so zdaj v obravnavi. In če se zazremo nazaj na izhodišče razprave o bančni uniji, lani poleti smo začeli formalne pogovore o bančni uniji in res smo delali hitro. Dosegli smo dogovor že decembra o nadzornem mehanizmu in upamo, da bomo v prihodnjih mesecih imeli tudi rešitev glede scheme depozitov in tako naprej. Svet in parlament si zaupata, veliko dela je bilo postorjenega in hitro delamo. Hvala. Hvala za te odgovore. No, nismo slišali vsega, kar bi radi slišali, še vedno nas zanimajo nekatere stvari. Tu imamo 20 spremljivih stvari, 20 veto v Euroskupini in v Trojki. Radi bi vedeli, če bo kdo to povezal z notranjim trgom. Niste želeli kazati s prstom. In zakaj nas to zanima? Zato, ker so te mehanike napačne in ne bi radi ponavljali napak. Tako da je to lahko naše sporočilo za vas, ampak prepričana sem, da bomo še naprej spraševali o tem vse, ki bodo prišli sem, tudi če bodo to ministri iz posamičnih držav. Mislim, da boste prihodni z nami 5. septembra letos. To je začasen datum, razen če se ne bomo srečali že prej. Hvala lepa, ker ste prišli. Sedaj gremo hitro naprej na predstavitev komisarja Šemete. Nekoliko zamujamo. Če odhajate, prosim, da odidete hitro in potiho, brez klepetanja, tako da lahko komisar začne takoj, ko se bo usedel. Hvala. Dobro, prosim, nadaljevali bomo, takoj gremo na. Prosim, da se umirite. Gre za izmenjavo mnen s predsednikom oziroma s komisarjem Šemeto. Že kar nekaj časa ga ni bilo tu in lepo ga je videti ponovno. Mislim, da smo mi krivi za to, ker ga ni bilo toliko časa, vedno smo tako zaposleni. 12. novembra ste bili zadnjič tu, zelo sem vesela, ker ste danes z nami tu, ker se lahko pogovarjamo o boju proti dačni golifiju, taj davko, še kaj, to je vse. Dala vam bom besedo, potem pa bomo šli na vprašanja. Imeli bomo pet minut časa na voljo za govorce, seznam pa je bil že sestavljen v stolovanju s koordinatorji, kot običajno. Ja, hvala. Lepo podne želim poslancem. Najprej bi se zahvalil Evropskemu parlamentu za delo na področju davčne politike. Z velikim zanimanjem sem spremljal nedavno razpravo o poročilu gospe Kleve o boju proti davčni goljofiji in utaji davkov. No, če se strinjate s tem, se bom uvodoma osredotočil na razpravo o tem vprašanju glede na sedanji razvoj dogodkov na evropski in globalni ravni tu vidimo veliko pričakovanje, da bi prišel do napredka v prihodnjih dneh na svetu. Ampak ne bi želel, da bi to zameglilo pomembnost ohranjanja pritiskov države članice, zato da izboljšajo kakovost lastnih davčnih sistemov. Verjamem, da davčna dimenzija evropskega semestra ostaja ključni element naše strategije rasti in ustvarjanja delovnih mest tem kontekstu sem zadovoljen, ker Evropski parlament ohranja to tradicijo letnih davčnih poročil. Čestitev bi gospe Gal Pelš za njeno delo v vlogi poročevalke. Kot veste, Evropska komisija sedaj analizira nacionalne programe reform držav članic, zato da bi objavila priporočila po državah ob koncu tega meseca pa še letno davčne poročilo bo pomemben element pri našem delu. Prav tako bi sedaj na začetku za trenutek rad izrazil zahvalo gospe Podimati za njeno delo. Kvarjala se je zakonodajnim predlogom o davku na finančne transakcije v sklopu ukrepljenega stolovanja. Razprave na svetu potekajo. Države članice so prešle na srče razprave zlasti glede obsega davka. Tu vidimo veliko lobiranja, kajti številni nasprotujejo davku na finančne transakcije. Rad bi potrdil še enkrat, da je to nujen davek, je pošten. Rad bi pozval 11 držav članic naj gredo v smeri konsenza. Kmalo bodo morali najti rešitev, zato da bi se izognili nepotrebnim špekulacijam glede prihodnosti tega projekta. Sedaj pa bi ponovno omenil davčno goljufijo in utajo davkov. Zadnjič, ko sem vas naslovil v tem odboru, novembra 2012, sem želel napovedati prihodnji akcijski načrt o davčni goljofiji in utaji davko. Pri predstavitvi sem bil prepričan o naslednjem. Države se morajo skupaj truditi. Naša podjetja in državljani bodo to sprejeli le, če bodo menili, da je ta trud pošten in enako porazdeljen.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 z novimi dogodki. Ti so potem to postavili na vrh politične agende. In spah nismo vedeli, kako zelo pomembne bodo te pobude komisije. Mislim, da lahko pohvalimo zelo dobro delo Mednarodnega konsorcija preiskovalnih novinarjev. Dokumentirali smo to delo glede prenosa sredstev na offshore račune. Mislim, da je bilo to zelo pomembno zato, da smo razmišljali v pravi smeri. Kaj je pomembno sedaj? Da najbolje izkoristimo ta trenutek za napredovanje. Danes pozdravljam to priložnost, da lahko ocenimo stanje. Zato, da bi videli, kako priti do zaželenih ciljev. Najprej moram reči, da je čas za konkretna in ambiciozna dejanja. Mislim, da nihče danes ne bi zanikal tega, da ne potrebujemo konkretnih dejanj na tem področju. Vodje EU so to omenjali že marca 2012 na vrhu. Nedavni dogodki v državah članicah in na globalni ravni so to potrdili. Zato sem predstavil EU akcijski načrt boja proti dačni goljofiji in utaji davkov od decembra. Če bi to povsem izvajali, bi ta akcijski načrt lahko izboljšal naše možnosti za odpravo teh težav in zato bi vrnili na stotine milijarde evrov nazaj v javne blagajne. Prioritete so jasne in kot razumem, ta odbor to podpira. Potrebujemo boljšo izmenjavo informacij znotraj Evropske unije, potrebujemo boljše vzajemno sodelovanje med državami članci in treba je reševati tudi neskladja, ki jih ti, ki se ukvarjajo z davčno taj izkoriščenje in treba se lotiti davčnih oaz. Naš akcijski načrt vsebuje cel niz ukrepov, ki jih potrebujemo, da bi ustvarili bolj sovražno okolje za tiste, ki se ukvarjajo z goljofijo in z taj davko po vsej Evropi. Nekateri ukrepi so predmet novih predlogov komisije. To bomo videli v bližnji prihodnosti. Ampak eh, večino ukrepov že vidimo, pogajanjih na svetu, to mora biti sprejeto, to mora države izvajati brez zamud. Slišali smo veliko ambicioznih besed o boju proti davčni utaji v zadnjih tednih. 14. maja bodo evropski ministri za finance imeli priložnost, da besede postanejo dejanja. In tu ni nobenega izgovora, da ne bi bilo tako. Drugič, čas je za močnejšo koordinacijo na evropski ravni. Zame je koordinacija ključna, kajti določila bo uspeh naših naporov, zato da bi se borili proti goljofiji in utaji davkov. Tisti, ki se ukvarjajo z utaje davkov, skorišajo neskladja in slabosti, ki obstajajo preko meja. In le, če bomo delali skupaj, bomo na koncu rešili te težave. Bojim se, da je doslej bil ta apetit po koordinaciji premajhen v državah članicah. Posledično so tisti, ki se ukvarjajo z goljofijo in davčno odtajo, izkoristili enotni trg za prizorišče svojih dejavnosti. Države članice so podpirale nacionalne taktike prej kot evropske, to pa je zmanjšalo kolektivni učinek na mednarodnem prizorišču. Ne smemo pozabiti, da Evropska unija vodilna globalno gledano pri upravljanju davkov smo v spredju, ko gre za samodejno izmenjavo informacij in ko gre za dobro tavč, davčno konkurenco. Torej obžalovali bi to, če ne bi delovali usklajeno in če ne bi izvali teh standardov na globalni ravni. To se mora spremeniti in pripričan sem, da se bo. Vesel sem, Ker je sedanje predsedstvo pokazalo veliko zanimanja za to, sodelovalo je na svetu, zato da bi se uskladila stališča o ključnih predlogih glede davčne utaje. Ključnega pomena je, da v Evropski uniji napredujemo, pa tudi globalno. Glede na prihodnje razprave v G20 zlasti, če se pogovarjamo o boju proti prenašanju profitev. Spomnil bi na CCCTB. Ta lahko prispeva k zmanjšanju profitev pretiranega davčnega načrtovanja, izogibanja takšnim schemam. Razprave na svetu se moram delovati tako hitro, kot se bo le dalo. Mi smo nedavno ustvarili platformo za dobro upravljanje z davke, zato da bi zagotovili usklajene in odločilne ukrepe v državah članicah. In le, če bomo sodelovali skupaj kot Unija, bomo lahko pokazali, kako je z dobrim upravljanjem doma in bomo dobra gonilna sila, zato da se bodo lahko ti standardi izvajali tudi mednarodno. Še tretje in zadnje, kar bi rad omenil, to ni izključnosti, ko gre za boj proti davčni goljufiji in utaji davko. Ta naloga je zelo velika. Tisti, ki se ukvarjajo z goljufijo in z utaji davko, nimajo meja. Imajo zelo veliko verov in idej. Posledično mora biti vsaka pobuda nacionalni, evropski ali mednarodni ravni takšna, da mora povečati ambicije in vsaka takšna pobuda bo dobrodošla. V tem kontekstu smo pred kratkim videli začetek pilotnega projekta, pet držav članici je odločilo to oblikovati, zato bi imeli še boljšo samodejno izmenjavo informacij, da bi imeli boljšo preglednost. Zato to lahko podprem, kajte tu vidimo, da bi lahko bili še bolj ambiciozni na tem področju. Seveda moramo obravnavati to potrebo v tem, da bi razširili obseg samodejne izmenjave informacij preko tega, kar je že sprejeto. Delati moramo ambiciozno, ampak istočasno moramo to storiti v okviru skupnosti. Zakaj? Ker enotni trg potrebuje enotni pristop. Zagotoviti moramo solidarnost med vsemi državami članicami, zato da Davčne politike ene države ne bodo spodkopale politik drugih. Zagotoviti moramo iste konkurenčne pogoje za podjetja, zato da eno podjetje ne bo na koncu plačevalo zlorab drugih držav. Ustvariti moramo bolj pošteno okolje za naše državljane. Ti so zelo davčno obremenjeni zaradi krize. No, komisija bo odigrala svojo vlogo, pri tem kmalo bo predlagala kako okrepiti EU okvir za samodejno izmenjavo informacij. Naj sedaj zaključim. Naj omenim prihodnje korake. Potrebujemo odločilne ukrepe. Sedaj. Vidimo, kakšne vzdušje med državami. Skoristiti moramo to na področju boja proti davčni utaji. Potrebujemo konkretne izsledke. 24. aprila sem skupaj z irskim predsedstvom poslal pismo vsem ministrom za finance, določili smo ukrepe, ki jih morajo nujno sprejeti. Med drugim gre tu za sežen akcijski načrt, ki sem ga že omenjal, gre za boljšo direktivo o prihrankih. Tu se moramo izpogajati tudi o mandatih, da bi pomagali tudi našim sosedom pri večji preglednosti, seveda pa moramo izpogajati tudi svežen oboju proti goljufijam DDV-ja. Prihodnji teden bo zasedal ECOFIN in vrh ponuja enkratno priložnost za države članice. Lahko bodo sprejemale odločitve, tako da bomo stirjali veliko znesko iz nacionalnih blagajni, zato da bomo razbremenili državljane. Te odločitve so ključne pri tem, kako bo Evropska unija urejala vprašanje davčne utaje. Na koncu potrebujemo odločitve, ki bodo ohranile pravice držav članic, da izvajajo davčne politike, ki jih potrebujejo okolju poštene davčne konkurence. No, upajmo, da bo Evropska unija skoristila to priložnost in ne bo zamudila. Hvala. Hvala. Mislim, da je parlamentu všeč davek. Sedaj pa petminutna vprašanja z odgovori. Začeli bomo z ELS, Jean-Paul Gozes. Hvala, predsedujoča, hvala, gospod komisar, da ste razsvetlili to kakovostno vprašanje. Lahko rečem z velikim nasmehom, da imate srečo ali pa ste velik manipulator, kajti opozarjate ministre, za finančne zadeve, da imamo veliko goljofi v Evropi. Čestitke. Potem bi omenil še davke in finančne politike, kot veste, podpiramo vse te ukrepe. Danes smo si to natančno pogledali, paziti moramo na vse elemente, kajti tu vidimo določene škodljive učinke. In to niso predvideni učinki v samih ciljih obdavčanja. No, glede preostalega nimam nekih večjih vprašanj. Slišim, kakšen je vaš akcijski načrt. Ste optimistični, pravkar ste rekli, da bo Evropski svet ponudil enkratno priložnost. No, ko pravite enkratna priložnost, me je nekoliko strah, kaj te. Če je to enkratna priložnost, to pomeni, da če to ne bo delovalo, potem obstaja tvegan, to ne bo več delovalo. No, seveda vas spodbujamo pri vašem delu. Ne vem, če lahko javno to poveste, kar vas bom vprašal. Predsednik Evroskupine pravi, da lahko javno vse pove, to beremo v časopisih. Ampak zanima me, če nam lahko poveste, kakšno skrito orožje imate. No, zabavam se s temi besedami. Kakšno skrito orožje imate pri tem pismo? Kako boste zagotovili, da to ne bodo le mrtve črke na papirju? Ne pozabite, da se bližamo koncu mandata komisije in parlamentu in sedaj prihajajo do pozitivnih rezultatov. Naši državljani seveda nestrpno čakajo na vse te rezultate. Hvala. Najlepša hvala. Verjetno nimam kakšnega specifičnega skritega orožja. Politična situacija je takšna, kot je. Nastala je zaradi večjih dejavnosti, več razlogov je za to. Francija, Nemčija in druge se pogosto ukvarjajo z vprašanjem davka na finančne transakcije, tudi v Združenem kraljestvu. Zaradi tega je prišlo do neke politične atmosfere, v okviru katere Države članice silimo, da sprejmejo odločitev, naši voditelji, ministri za finance, so tisti, ki so večkrat najavili, da bi se morali boriti s tem problemom, da bi se morali lotiti tega vprašanja, državljani pa so tisti, ki sedaj čakajo na odločitev. Maja bo zasedal ECOFIN, ne pozabite na to, sledi srečanjem Evropskega sveta. Zaradi teh dveh srečanj so finančni ministri še toliko bolj pod pritiskom, da sprejmejo odločitev. V fazi priprav na ECOFIN ugotavljam, da države članice, ki so v preteklosti oklevale ali omejevale napredek, sedaj postopoma spreminjajo svoje stališče. Zaradi tega sem optimističen, da bomo lahko dosegli rezultate, ki smo si jih zadali skupaj z irskim predsedstvom. Moram reči, da si irsko predsedstvo resnično zelo prizadeva za to, da bi dosegli sporazum, da bi države članice uspele najti dogovor Danes smo 7. maja. Ekofin bo potekal čez en teden. Bomo videli, kakšen bo rezultat tega srečanja. Vse je na mizi, sedaj je treba samo sprejeti odločitve. Vodje držav in vlad so tisti, ki bi morali pritisniti tako na interni ravni, kot tudi na mednarodni ravni. Hvala lepa. Ani Podimata, skupina SD. Hvala lepa Sharon, hvala lepa tudi komisarju. Začela bom pravzaprav z nečim, kar ste sami omenili ravno kar. Govorili ste o davku na finančne transakcije. Rekli ste, da obstaja predvsej močen lobby ki ga sestavljajo tisti, ki nasprotujajo temu davku. Vi ste rekli, da želite med enajstimi državami, ki hočejo uvesti ta davek, doseči sporazum. To je torej ozadje celotne zgodbe, ki se vleče že kar nekaj let. Evropski parlament je seveda naklonjen temu, da se uvede davek na finančne transakcije. Več faz smo že dali skozi v tem postopku in končno nam je uspelo pripraviti revidirano različico davka in sicer na podlagi okrepljenega sodelovanja. Kot ste že sami povedali, obstajajo določeni poskusi, da bi razvodeneli ta davek oziroma ga kar odpravili da se je oblikovalo celotno gibanje s tem v zvezi, zato me zanima dvoje. Kakšen je odziv tistih, ki jih bo pravzaprav prizadev davek na finančne transakcije, naprimer Združeno kraljestvo? Združeno kraljestvo dejansko računa 40 odstotno oziroma uvaja davek na menjalni tečaj in 40 odstotkov odstotkov tega davka plačujejo drugi nedržavljani Združenega kraljestva. Bojijo se, da bo davek na finančne transakcije vplival na to in zanima me, kaj se potem dogaja tudi znotraj enajsterice, ki želi upeljati ta davek. Obstajajo namreč tudi določena razhajanja v zvezi s pismom, ki so ga poslali komisiji. Nekatere so v okviru pogajanj že želele določene izjeme za pokojninske sklade, za državne obveznice, naprimer. Želijo tudi izjemo za transakcije znotraj bančnega sveta, poleg tega prosijo za dvofazno izvajanje. Izvedene finančne instrumente naj bi pustili za kasneje, zato me zanima, kaj namerava storiti komisija kako se bo komisija lotila tega problema. Namreč vsaka posamezna država iz te skupine enajstih želi davek, ki temelji pravzaprav na nacionalnih standardih in stereotipih. Zato me res zanima, kako boste izpolnili potem zahteve parlamenta. Parlament želi, da se ta davek upelje še pred volitvami v Evropski parlament leta 2014. Hvala. Moram reči, da zelo trdo delamo na tem predlogu. Naš skupni cilj je, da davek na finančne transakcije zaživi v Evropi in sicer v bližnji prihodnosti. Lahko bi ga začel kar z drugim vprašanjem, ki se je nanašalo na teh 11 držav članic kakšno je stališče teh držav, kakšno stališče zauzemajo v razpravah v svetu. Lahko vas pomirim, te države izkazujejo visoko soglasje v razpravah, v delovnih skupinah v svetu, zelo so enotne, kar je po mojem spodbuden znak. Res pa je, da se pojavljajo pomisleki strani posameznih držav članic, kaj bo naprimer z obveznicami, kaj bo s pokojninskimi skladi, kaj bo z drugimi podobnimi zadevami. Naj bom jasen, predlog, ki je trenutno na mizi, omogoča, da upeljamo ta davek na tak način, da se mu ne bo moč izogniti in ga zaobiti. To je zelo pomembno. Je pa res, da se mora konec koncev teh 11 držav članic dogovoriti o tem, kakšen naj bo ta davek, kako naj bo oblikovan, da bi davek zaopšli, pa pravzaprav ni dopustno, zato bi v vsaki razpravi morali misliti tudi na to. Države morajo biti zelo previdne, da ne bodo uvedle sistema, ki ga bo enostavno zaobiti. Prav zaradi tega komisija ostraja na svojem stališču. Vidim, da se mi je že izteklo pet minut. Istočasno pa tudi mi prispevamo k razpravi, ponujamo odgovore, tehnične odgovore, pojasnila. Za nas je zelo pomembno, da vse države članice razumejo ta predlog na enak način. Glede prvega vprašanja, kako se odziva Združeno kraljestvo, naj bom popolnoma jasen. Ta odziv ne bo preprečil dela, ki ga opravljamo, delo se bo nadaljevalo. Res je in prav imate, ko pravite, da vse skupaj nekoliko nenavadno izgleda, da se je pravzaprav oglasila država, ki isto načelo uporablja tudi pri internem obdavčenju. Pomembno je, da se premaknemo naprej. Nekaj izkušenj že imamo tudi z samimi postopki, ki temelijo na okrepljenem sodelovanju tudi pred sodišči zato bomo mi pripravili tehnično in pravno vzdržen sistem, proti kateremu se bo težko boriti. Dobro, nekoliko moramo pospešiti, gospod Klinc. E, hvala lepa, gospod komisar. Že skoraj devet let sem eh, poslanec v Evropskem parlamentu in od prvega dne, odkar sem poslanec, je govora o tem, da naj bi države eh, članice utrpele veliko izgubo eh, dvo celo tromestne milijardne zneske na leto zaradi goljofi pri DDV in zanima me, kako lahko tukaj naredimo, kaj ti do danes še nisem slišal, da bi komu dejansko uspelo zmanjšati to vrstne goljofije. Kot drugo, eh, enotni smo v mišljenju, da v evroobmočju potrebujemo večjo stopnjo integracije, še posebej na javnofinančnem in davčnem področju, da se na ta način preprečijo to vrstne goljofije v čezmenih transakcijah. Kar zadeva CCTB, pa se sprašujem, ali morda ne bi bilo bolje iti v smer, da bi imeli enotno um, davčno stopnjo širom Evropske unije. Tretja zadeva, goljufije zopet. Državljani storijo kaznivo dejanje, če ne plačajo davko, ki bi jih morali. Podjetja so tu nekoliko bolj uh, premetena, pogosto postopajo zakonito, vendar ne legitimno, saj se izogibajo davkom eh, s tem, da prikazujejo visoke stroške in eh, imajo potem dobičke tam, kjer so davki nižji. To ni nezakonito, ni pravno legitimno in naš interes je tem, da to preprečimo in sprašujem se, kaj je komisija do sedaj načrtovala ali celo storila za to, da bi eh, tu zadeve nekoliko izboljšali. Uh, uh, glede goljufi pri DDV-ju sem že v uvodu povedal, da imamo trenutno na mizi predlog glede mehanizma za hitro odzivanje. S tem mehanizmom se bodo države članice lahko hitro odzvale, če bo prišlo do davčnega vrteljaka in goljufi davčnega vrteljaka. Tudi v svetu se sedaj s tem ukvarjajo. Sam sem z Michaelom Nunanom to predlagal. On predstavlja predsedstvo sveta. Goljufije DDV-ja se pojavljajo tudi zaradi čezmejnih transakcij, vendar tudi zaradi določenih pomankljivosti na nacionalni ravni. Evropski semester smo prav tako izkoristili kot orodje za to, da državam članicam podamo priporočila v zvezi s tem, kako naj izboljšajo pobiranje davkov na nacionalni ravni. Tako da smo se tega vprašanja že lotili. Če bodo države članice sprejele predlog o mehanizmu za hitro odzivanje, bomo dosegli tudi velik preboj v boju proti goljofijam na področju DDV-ja. Vprašanje stopen DDV-ja, to ste izpostavili. Mi smo se okvarjali tudi s prihodnostjo DDV-ja in eno od vprašanj, ki ga trenutno obravnavamo, je tudi sistem stopen. V tem trenutku ocenjujemo, Znižene stopne DDV v državah članicah delo še poteka. Zavezali smo se, da bomo s tem v zvezi pripravili predlog in sicer nekje do konca leta. To trenutno počnemo na tem področju. Kar zadeva sam premik dobička in predstavljanje letega, zelo na kratko. Izjemno pomembno je, da države članice hitro začnejo izvajati priporočila. Priporočila je podala komisija v akcijskem načrtu decembra. Gre za agresivno davčno načrtovanje, ki se nanaša tudi naprimer na pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčanja, gre za boj proti davčnim utajam določene transakcije bomo seveda še posebej podrobno preučili, še posebej, če so namenjene temu, da se izogne potem plačilu davka. Je pa res, da moramo najti tudi skupno opredelitev davčnih oaz. Predlagan ja, je bila tudi možnost, da se oblikuje črni seznam davčnih oaz in potem bi podjetjem preprečili, da pravzaprav predstavljajo svoj dobiček v tiste države, ki so sicer izven nadzora Evropske unije. Toliko strani komisije. Hvala sedaj pa IKR, e Viki Ford. Hvala lepa. Moja skupina je od samega začetka nasprotovala davku na finančne transakcije, gospodinstva in podjetja so tista, ki bodo plačala ceno zato, ker bodo enostavno vlagatelji svoje poslovanje preselili na drugo stran Atlantika. Vse skupaj bo še posebej obremenilo davkoplačevalce, evropska podjetja bodo še toliko manj konkurenčna. To je tudi razlog, zakaj 16 držav reklo ne temu predlogu. Ta predlog je predvsej nejasen, celo zelo škodljiv, še posebej za države, ki se niso vključile. Zato je Združeno kraljestvo sprejelo odločitev, da bo pred sodiščem izpodbijalo to odločitev, predvsem zaradi tega, ker ne vemo, kakšne bodo posledice za druge države članice. Zanima pa me, kako se bo ta davek sploh pobiral, glede na to, da se vse države s tem ne strinjajo. Uvajate davek, ampak kaj se bo zgodilo, če bo ena država pri drugi pobirala davek če se ta druga oziroma tretja z njim ni strinjala. Kaj se bo zgodilo v odnosih z EDA? Kako boste potem omogočili, da teh 16 držav, ki ne sodeluje, vseeno ne bo plačevalo davka? Poleg tega se s tem davkom predvsej ukvarjamo v Združenem kraljestvu, zato komisar lepo prosim, da pojasnite, kaj se bo zgodilo. Ali te države, ki ne želijo sodelovati pri davku na finančne transakcije, bodo dolžne morda ta davek pobirati na nacionalni ravni vseeno ali pa boste na koncu omaknili ta predlog. Dobro je, da ste končno prišli do zaključka, da bo davek na finančne transakcije deloval. Vaš prispevek namreč odraža točno takšen pogled, namreč da bo davek deloval, sicer bi vam bilo vseeno zanj. Kar zadeva pobiranje davkov, pobiranje davkov bo seveda dožnost tistih držav, ki se bodo odločile za ta davek. Trenutno se z državami članicami pogovarjamo o tem, kako naj bi se vse skupaj uresničevalo, kako naj bi izvali potencijalne scheme za pobiranje davkov, ampak v Evropski uniji imamo na voljo okvir za vzajemno pomoč in sodelovanje tudi pri davčnih vprašanjih. Države članice morajo sodelovati, si pomagati pri pobiranju davkov ki morajo biti plačani v eni ali drugi državi članici. Takšna je pač evropska zakonodaja. Spraševali ste tudi o drugih državah, ki pobirajo davke za transakcije z tretjimi državami. Združeno kraljestvo je tipičen primer, ker pobirajo naprimer določene davke in kolkovine tudi za določeno izdajo, naprimer in je čisto vseeno, kje se potem izdajo kakšni vrednostni papiri v Združenem kraljestvu ali pa drugot. Se upravičujem, komisar, ne, ne zbiramo jih za drugo državo. Ne morete mi predstaviti primer, ko država A pobira davek za državo B. Tega nisem rekel. Nisem rekel, da bi Združeno kraljestvo moralo pobirati davke za drugo državo. Sodelujoče države članice morajo uvesti metodo za pobiranje davkov, pri tem pa morajo poskrbeti za to, da bo prišlo do ustreznega pobiranja davkov. Rekel sem, da imamo okvir za vzajemno pomoč in sodelovanje. Znotraj tega okvira morajo države članice druga drugi pomagati. No, vse zadnje smo unija. Nismo neka skupnost 27 individualnih držav. Države članice si morajo med seboj pomagati tudi pri pobiranju davkov. Dolžnost pobiranja davkov pa bo zagotovo ostala pri tistih državah, ki so se odločile za to. Se pravi, če trguješ z delnico Združenega kraljestva v ZDA, moraš seveda plačati in to potem tudi davek pobrati, to veš, Viki. Ja, slišali smo že podobne predloge s tem v zvezi. Je pa res, da se potem tu pojavljajo še druga zanimiva vprašanja. Evropski standard je, da če pobereš davek pri drugi državi, potem zadržiš 25 odstotkov. To je kompromis morda za vašo vlado, gospa predsednica. Lahko se pogajamo o tem. Ne, samo berem svoje predloge sprememb. Filip Zeleni. Sam bi bolj ubral pod stroški plus, ne pa ena sama rešitev za vse. Mislim, da je to pobiranje res sramotno nizko, tako da ne bom ploska o Združenem kraljestvu, če se ne bo odločilo za to. Komisar, res je, da ste v težavnem položaju. Lahko sicer pritiskate, ne morete pa v 27 držav članic prisiliti v nekaj. Glede davčnih zadev je odziv javnosti precej močan, pa naj se gre za davek na finančne transakcije ali pa za korporativne zadeve. Če bomo ta davek upeljali še pred volitvami, potem bodo morda nekateri imeli občutek, da tradicionalne politične družine veliko govorijo o tem in morda tudi spolnijo. Na sprotnem primeru bo ravno obratno, da samo govorimo in nič ne naredimo. Ekstremistične stranke pa bodo v tem primeru rekle, ja, saj uveljavljene stranke pravzaprav ne želijo storiti ničesar v zvezi z bojem proti davčnim goljufijam. Ne bom ponavljal tega, kar je rekla že Ani, ampak dva vidika bi morali izpostaviti pri tem pismu, ki ga omenjate. Skupina petih najpomembnejših držav je to pismo napisala in bolje bi bilo, če bi vse skupaj oblikovali na širši osnovi, na evropski osnovi. Zato me zanima, kaj nameravate storiti za to, da bi, ne vem, uporabili metodo skupnosti. Se strinjam s tem. Uh, enotni trg velja in prva izbira bi morala biti tista, ki vključuje vse države članice. Zato upam, da bo tudi teh 16 držav spremenilo stališče. Glede obdavčenja podjetij imamo CCCTB in zanima me, ali boste pospešili postopke, ko gre za licenčnine podjetij, obresti, ko gre za podružnice, hčerinske družbe. Tu obstajajo določene vrzeli, ki jih je moč izkoriščati zlasti v kontekstu večjih korporacij. Vem, da ogromno dela počnete in vam čestitam za to vam in ekipi, ampak mislim, da sedaj je prišel trenutek za to, da čim bolj pritisnemo, da storimo korak naprej, da bi vsaj pol teh predlogov zaživelo pred koncem mandata. Hvala lepa. Popolnoma se strinjam s to oceno stanja, ki ste jo podali na začetku. Res je, da se mora 27 držav soglasno odločiti o predlaganih ukrepih. Tudi člani Evropskega parlamenta lahko odigrajo svojo vlogo. Predvsem lahko pomagajo prepričati vlade, da se premaknejo naprej, da sprejmejo predloge glede pisma petih držav, kako jaz berem to pismo. Sam na to pismo gledam bolj kot na nek izraz pripravljenosti teh držav, da se premaknejo naprej hitreje, ko gre za avtomatično izmenjavo informacij tudi pri drugih oblikah prihodkov, če bomo združili direktivo v vrčevanju z določbami, ki so v direktivi o administrativnem upravljanju. Potem imamo nek svežen, ki vsebuje določbe, ki bodo postopoma začele veljati, naprimer za administrativno upravljanje, ko gre za izmenjavo informacij, se bodo stvari postopoma izvajale šele po letu 2017. Sam na ta razvoj dogodkov gledam samo kot na neko možnost da se vnaprej pripravimo na začetek veljavnosti teh določb. Kasneje bo treba seveda oblikovati konkretne predloge tudi za druge vire prihodka, da bi tudi pri teh drugih virih prihodka imeli avtomatično izmenjavo informacij. Kasneje pa bomo uveljavili celovito avtomatično izmenjavo informacij, ker bomo s tem lahko lažje pobirali davke v državah članicah. direktiva o obdavčanju podjetij, potem direktiva o združevanju podjetij, direktiva o hčerinskih družbah in podružnicah in tako naprej. Trenutno se ukvarjamo predvsem s tem, da odpravimo razhajanja in nedoslednosti, predvsem v direktivi o hčerinskih družbah. Želimo upeljati nova pravila, predvsem na tistih področjih, kjer se pojavljajo težave, ponekod direktiv ne razumajo na pravila način očitno, ampak nekje jeseni se bomo s tem ukvarjali. Hvala lepa, gospod Čunti, za skupino Goje. Hvala lepa. Gospod Šemeta, v svoji uvodni predstavitvi ste rekli, da ste vi odgovorni za to, da se uspešno borimo proti davčnim goljufijam in davčnim utajam. Je pa res, da se verodostojnost potem ocenjuje tudi na podlagi doseženih rezultatov. Ste predsednik odbora OLAF, že prej ste to omenili. Evropska investicijska banka je opravila tudi anketo glede škandala pri Siemensu. Namreč Siemens naj bi financirala tudi Evropska investicijska banka. Pripravili so besedilo, ki je pravzaprav želivo. Skoraj da smešno je že. Gospod Šemeta, nikogar ne boste prepričali. V to, kaj pravzaprav piše v tem pismu. Škandal je bil velik, ZDA e zahtevajo celo nadomestilo neke vrste odškodnino strani Simensa in mislim, da se škandalov na tak način ne morete lotevati. V tem konkretnem primeru. Je Olaf pravzaprav prav črni denar? In zanima me, kaj se bo zgodilo potem s Simensom. V kaj je bil Simens natančno vključen? Šlo pa naj bi za delo, ki se je upravljalo s pomočjo evropskega denarja. Zakaj enostavno od Simensa ne zahtevate vračila denarja? Gre za 18-mesečno obdobje delovanja in gre za res škandalozno goljufanje. Zakaj ne zahtevate denarja nazaj? Jo prav imate, da sem sam med drugim odgovoren tudi za nadzor Olafa. Naj bom popolnoma jasen glede tega. Olaf deluje neodvisno in neodvisno preizkuje zadeve. Olaf je tisti, ki mora najti pravo metodo in prav način reševanja morebitnih goljufi utaje, davko in tako naprej. Poročilo bo k malu pripravljeno, gre za poročilo o zaščiti evropskih finančnih interesov. V tem poročilu boste tudi videli, kaj je Olaf storil na tem konkretnem področju. Sam sem odgovoren predvsem za ta politični del. v zadnjih letih smo sprejeli kar nekaj konkretnih ukrepov, naprimer strategijo za boj proti goljufijam, to se trenutno obravnava v različnih generalnih direktoratih komisije. Kmalo se bo začelo delati tudi na reformi Olafa. Veselimo se vloge, ki jo parlament lahko pri tem odigra. Ne bomo pa se spuščali v posamezne primere. To so primeri, ki jih preizkuje Olaf. Olaf je tisti, ki je za to pristojen. Olaf je pristojen za sprejemanje ukrepov. Nadzorni odbor v Olafu pa je tisti, ki skrbi za to, da Olaf opravlja svoje preiskovalne dejavnosti. E oh, ja, še dopolnilno vprašanje. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Komisar, ko ste bili prvikrat tu kot eh, komisar, sem zastavil isto vprašanje kako daleč gre odgovornost komisije, kako neodvisni so ti odbori. Priznavate, da je tu tudi stvar politične odgovornosti. Politična odgovornost z predvsem občutkom odgovornosti do ljudi, do državljanov. Ljudje izgubljajo delo, ljudje delnice se zapirajo in tako naprej. Tu pa imamo škandal, rešitve pa kar ni ne moremo vsega lepo prepleskati na belo, čež da se nič hudega ni bilo. To ste povedali tudi že prej sami. Tako da od vas bi prosil nekaj več podatkov o tem konkretnem primeru in če nam lahko poveste, kaj v bistvu nameravate storiti, poleg eh, same zgodbe o neodvisnosti Olafa. Olaf je sicer neodvisen, ampak vendarle politična odgovornost eh, je tudi na vaši strani. No, da si bomo na jasnem. Mislim, da bi bilo zelo nevarno, če bi politiki začeli posegati v posamezne preiskave Olafa. Tako da politična odgovornost politikov velja za pravila in za sisteme, ki urejajo način dela Olafa. Zdaj, specifičen konkreten primer pa mora Olaf seveda obravnavati sam in eh, te posamezne individualne primere sam ne morem kakorkoli posegati v njih. Če bi posegel v to, bi prekršil načelo neodvisnosti OLAF-a. To je jasno, glede na pravila, ki veljajo v Evropski uniji. Takšen je pač sistem. Well, we, we may... No, vsekakor pa smo še naprej zelo zainteresirani za te postopke in za izide teh mm, postopkov, tako da, ko bo čas za to, bi vsekakor bili zainteresirani za neke bolj aktualne podatke. Gejmičev, hvala lepa, gospa predsednica, tudi gospod komisar. Enkrat sem bil ministr v senci za promet na Irsko. Ne vem, kakšne so številke zdaj, ampak takrat v mojem času nas je stalo dvakratnik evropskega povprečja, zato da smo svoje blago spravili na trg kaj hočem povedati? Smo otok na zahodu Evrope in če nimamo neke prednosti, kako nas pa ustvarjamo delovna mesta in zakaj se zastavlja takšno vprašanje o različnih davčnih stopnjah v različnih državah članicah. V ZDA je zvezdni davek vse od 15 do 35 odstotkov, mi pravijo. Državni in lokalni davki so različni. ZDA ima tudi najvišjo nominalno stopnjo davka od dobička podjetij v razvitih ekonomijah, ampak dejanska stopnja obdavčitve, ne nominalna, ampak dejanska je bila leta 2011 12,1 odstotka. Najnižja raven od prve svetovne vojne dalje. Morda je to razlog, zakaj ameriški kongres tako zelo preučuje ta vprašanja o tem, da se ameriška podjetja naselijo v Evropo, potem pa nič ne stori s tem v zvezi, kajti dobro razumejo, da je prost pretok storitev in blaga ključni del svobodnega tržnega gospodarstva. Morda bi ravno to načelo, enotnost v raznolikosti, moralo biti vodilno tu. So stvari, ki so stvar držav članic in so stvari, ki so stvar Evropske unije in mislim, da bi bilo pomembneje, če bi se mi to lotili tistih vprašanj, ki so stvar Evropske unije. Dejanski davek od dobička podjetij je 11,6 odstotkov, nominalna 12,5, ponekod v Evropi 30 odstotkov, vemo pa, da je dejanska stopnja, de facto stopnja tam okrog 8 odstotkov. Tako da bodimo transparenti in eh, ne eh, lovimo čarovnic tam, kjer jih ni. In res se sprašujem, ali sem jaz edini v vseh institucijah EU, ki ga skrbi, da se je tretjina vrednosti evra, 33 odstotkov skoraj, da, v bankovcih po 500 evrov, v apojenih po 500 evrov. Kdo uporablja bankovce po 500 evrov, če ne tisti, ki se izogibajo davkom? Kdo uporablja takšne bankovce? To je področje, kjer lahko nekaj dorimo. To, kar smo našli v Tuniziji, v palačah voditeljev, ko je padla vlada sobane, polne bankovcev po 500 evrov. To je nekaj, glede česar lahko nekaj naredimo. In ne delamo razlik med izogibanjem davkom in pa utajo davkov. Izogibanje je legalno, iz utaja pa je čisto druga zgodba. Zakaj imamo tretjino vseh, vse gotovine v evrih v apojenih po 500, če ne zato, da se olajša izogibanje davkom in predvsem utaja davkom? Kar zadeva prvi del vašega prispevka, moram biti zelo jasen. Namreč opravka imamo z škodljivim konkuriranjem pri davkih in zato predlagamo, poleg tega, kar smo že imeli, predlagamo tudi pravila za reševanje tako imenovanega agresivnega davčnega načrtovanja in pa agresivnih davčnih oas. Davčne stopnje kot takšne, pa če so transparentne, pregledne, če o tem odločajo vlade, potem je to pač stvar nacionalnih vlad. In eh, mi nikoli nismo in ne bomo izpodbijali te pravice. Moramo pa vendarle priznati probleme, ki jih eh, imamo eh, s prenosom dobičkov strani velikih multinacionalk. Omenili ste de facto davčno stopnjo na Irskem, eh, rekli ste 11 in nekaj odstotkov, ampak verjetno se še kako dobro zavedate, da nekatere multinacionalke uspevajo plačevati samo en ali dva odstotka davka ravno zaradi njihove sposobnosti pretakanja dobičkov v razno razne države, bodi si v Evropi ali pa izven Evropske unije, ker gre za davčne paradiže. To je problem. In to je problem, ki ga moramo mi vsi skupaj rešiti in pri katerem moramo najti nek način, kako se izogibati takšnim situacijam, kjer multinacionalke lahko praktično se izmuznejo kakršnemu koli davku. Zdaj vprašanje, a po eno po 500 evrov. Mm, številne naloge in poglasila imam v svojem portfelju, ampak eh, denominacija a po eno ni moja, ni moja stvar. Ampak eh, ja, razumem, kaj hočete povedati. Ne razumem problematiko, ki jo omenjate. Torej, samo strukturo, a po eno banko odsotno določa centralna banka na podlagi analize povpraševanja po teh bankovcih. Tako da mislim, da bi to vprašanje morali nasloviti na ECB. Če smem, gospod predsedujoče, govoril sem centralno banko, tem tudi s komisijo, ampak to zdaj nastavljam na vas v navezavi z utajo davko. Kdo po vašem mnenju uporablja te ogromne količine evrov po 500, v apajnih po 500. Eh, tisti, ki se izogibajo in plačevanju davkov. Tako da v taja davkov je vaša pristojnost in to me skrbi. Ravno iz tega naslova so v Kanadi prepovedali bankov za tisoč kanadskih dolarjev. Tudi v Združenem kraljestvu je najvišji bankovec, bankovec za 100 funtov. In prav tako britanske banke ne sprejemajo bankovcev po 500 evrov, ravno zato, ker ocenjujejo, da se uporabljajo predvsem za namene utaje davkov. Ja, mislim, da to, kar pravite, je razumno in to mislim, da bi morali obravnavati skupaj z Evropsko centralno banko. Seveda imajo oni svoje lastne razloge za strukturo ali po eno, ampak eh, mislim, da bi se kakor bilo smiselno čez banko pogovoriti o tem, kako se odločajo o tej strukturi. Mi trenutno izvajamo več kot 30 različnih ukrepov za boj proti davčnim goljofijam in otaji. In uh, vsaka dodatna potencijalna rešitev vsekakor lahko pripomore k temu, da najdemo še boljši načine, kako reševati to problematiko. Predsednica, ja, to smo že omenili podpredsedniku Konstanciju. Stvar je v tem, da je to nekakšna nemška tradicija, ki smo jo podedovali po zgodbi z bankovci po tisoč nemških markah. Nemčiji v ta davko ni ravno všeč, tako da morda lahko naredimo nek korak naprej. Bomo pa ECB-ju sporočili, tudi vi podpirate to stališče. Tako, uh, gremo naprej na ELS. Gospa Esaja, hvala lepa, gospa predsednica, hvala tudi gospod komisar za vsa vaša prizadevanja za boj proti davčnim utajam, davčnim golefijam in davčnim paradižam. Mi na finskem smo imeli nedavno seminar na visoki ravni ravno na to temo. In eh, odbor Ekon je pred približno dvema tednoma sprejel poročilo na lastno pobudo na ta isto temo. In kot veste, še kako podpiramo vse pobude komisije, na nekaterih področjih pa smo pripravljeni iti celo kakšen korak dlje. v našem poročilu zahtevamo više kazni za podjetja in finančne ustanove, ki ne spoštujejo pravil z tega področja. V našem poročilu je zapisano, da najpristojni organi sočasno um, odpovejo oziroma prekličejo bančne licence za to vrstne akterje, prav tako da pa da naj bi države ne sklepale poslov s podjetji, ki ne spoštujejo standardov EU. Popolnoma se strinjam, da bi ne smeli dajati podjetjem, ki ne spoštujejo teh pravil, kakršne koli državne pomoči ali dostopa do javnih naročil, kajti trenutno ravno razpravljamo o direktivi o javnih naročilih v parlamentu v kontekstu trilogo, tako da to mislim, da je dobra priložnost, da resnično naredimo neko spremembo pri tej zakonodaji. Me pa zanima tudi vaša reakcija pri prvem vprašanju, namreč, da naj bi pristojni organi eh, začasno priklicali dovoljenja za upravljanje dejavnosti bank v takšnih primerih. V našem poročilu izpostavljamo tudi položaj držav v razvoju, ki nimajo toliko pogajalske moči na mednarodnem prizorišču in resnično potrebujejo pomoč pri preprečevanju izgub iz naslova davčnih prihodkov, ki se ocenjuje na 125 milijard evrov vsako leto. In to predstavlja približno dvakratnik mednarodne pomoči jo namenjamo državam v razvoju. Tako da, če bi resnično lahko nekaj spremenili na tem področju, potem bi to vsekakor imelo pomemben vpliv na prihodnost držav v razvoju. In zanima me, kaj bi po vašem mnenju Evropska unija lahko naredila na tem področju, da bi se stvari še nadalje izboljšale. Ja, hvala lepa kot rečeno, z velikim zanimanjem sem eh, si prebral obe poročili vašega odbora, tudi poročilo gospe Kleva, ki je tole z nami. In eh, ja, določene zamisli, ki so zajete v tem poročilu, so vsekakor vredne premisleka in upravično pravite, da je ravno ta dialog o zakonodaji z področja javnih naročil, pomembna priložnost za reševanje te problematike, eh, torej podjetij, ki sodelujejo pri javnih naročilih, obenem pa se izogibajo plačevanju davkov. Prav tako sem zelo naklonjen v vprašanju preklica dovoljen za upravljanje dejavnosti bank, če banke dejavno pomagajo davčnim goljufom oziroma svojim strankam pri davčnih goljofijah oziroma prestopkih in to mislim, da je tematika, ki bi jo lahko preučili. No, ampak to, kar je najbolj pomembno v tem trenutku, po mojem mnenju, je, da združimo svoje napore. In to pomeni, da najprej sprejmemo predloge, ki so trenutno pred nami in da usporedno delamo na določenih novih elementih, da ne bomo na koncu uh, v situaciji, ker bomo rekli, da je pa dobra zamisel, da bomo se o tem pogovorili, potem pa bomo pozabili opraviti domačo nalogo, kar zadeva ukrepe, ki so že pred nami. Tako da se mi zdi, da ta zaveza sprejeti to, kar je zdaj v postopku sprejemanja, je zelo pomembna. Kar zadeva pa države v razvoju, nedavno sem bil v Etiopiji, kjer sem sodeloval z komisijo Afriške unije in smo se z njimi pogovarjali ravno o tej tematiki, mm, tudi kar zadeva razvoj pravil za obračun transfernih cen. Nekatere države so že uvedle ta pravila in že žanjejo koristi, pa tako smo pripravili eh, priročnik OZN za transferne cene ki jih države v razvoju lahko uporabljajo bistveno bolj učinkovito. In eh, tudi mm, moram reči, da sem zabeležil kar veliko pripravljenost Afriške unije in komisije Afriške unije pri razvoju kapacitet za zagotavljanje višjih davčnih prihodkov in eh, to vsega, kar bo zahtevalo tudi pomoč komisije in držav članic, kar zadeva podporo državam v razvoju. Moj zakleva. Like to... Ja, rada bi kar nadaljevala po tej poti eh, poročila, ki smo ga sprejeli pred dvima tednoma in popolnoma se strinjam z vami, gospod komisar. Vse je v bistvu zdaj pred nami. Imamo konkretne predloge, imamo 30 ukrepov za boj proti davčnim. Eh, oazam, davčnim eh, goljofijam in izogibanju davkov, tako da vse dobro za zasednje ekofina in predvsem za zasednje Evropskega sveta. Mi pa zanima, me pa zanima vaše stališče o definiciji davčnih eh, paradižov. Enkrat, ko bomo imeli definicijo, enkrat, ko imaš nek konkreten predlog za sankcije za države, ki so na seznamu, na tem črnem seznamu, in odbor Ekon v bistvu predlaga evropski črni seznam takšnih eh, držav. Potem mislim, da bomo ta problem lahko reševali nekoliko bolj uspešno, kot je bilo prvotno predvideno v akcijskem načrtu, kajti akcijski načrt v bistvu te problematike ne rešuje in zato se je Evropski parlament in odbor Ekon odločil, da bo naredil korak naprej z definicijo. Eh, prav tako smo upoštevali definicijo OECD, ampak tudi Eh, za misli skupine za kodeks ravnanja. Tako da mislim, da moramo preseči to situacijo, ker nimamo definicije. In zato se mi zdi, da je bil odbor Ekon nekoliko bolj ambiciozen kot Evropska komisija, če lahko temu tako rečem. Tako da me resnično zanima vaše mnenje o tem Evropskem črnem seznamu in o definiciji davčnih paradižev. No in druga zadeva, to je povezano z CRD4. To je bila zelo pereča tema zadnjih nekaj mesecev. Gre namreč za dogovor, ki smo ga dosegli pri poročanju po državah, tako za, bančne, eh, za bančni sektor in za finančne institucije nasploh. Tudi tu je naš eh, odbor naredil korak dlje. Mi smo pozvali k določenim obveznostim ne le za določena podjetja, ampak za, podjetja, za vsa podjetja v vseh sektorjih. In nismo bili ravno najbolj. na enaki veljavni državi kot nekateri drugi. Menimo, da moramo narediti več na ravni EU, da bodo multinacionalke več prispevale k našim eh, sistemom. Kaj že 9 minut govorim? Ne, ne. Približno 4 minute. Bom, bom čisto hitra. Zanima me tudi nekaj o direktivi o preprečevanju pranja denarja. Ali nameravate uvesti tu kakršnokoli obveznost javnih registrov o dejanskih lastnikih podjetij, trustov oziroma skladov in tako naprej. Ja, se upravičujem, res je, da ni dovolj časa, da bo komisar na vse to odgovoril v te eni minuti, ki ste mu jo na koncu pustili, ampak sem prepričan, da se bo potrudil. Ja, bom kratek. Kar zadeva davčne paradiže. Priporočilo, ki smo ga podali, vključuje tudi definicijo davčnih oas nekakšno obratno definicijo, ampak vendarle definicija je. Seveda, lahko govorimo zdaj o vsebini te definicije, ampak mi predlagamo, da se ta definicija uporabi tudi za pripravo črnega seznama, tako menih nekooperativnih eh, držav. Eh, mislim pa, da potrebujemo seznam po posameznih državah članicah, to pa bi potem eh, koordinirali v delovni skupini za področje davkov. To bi potem bil nekakšen korak v smeri evropskega črnega seznama, eh, kajti sicer bi utegnilo vse skupaj biti v nasprotju z načelom sorazmernosti. Na ravni unije moramo upoštevati dejstvo, da nimamo davčne uprave. Mi nijamo funkcije davčne uprave na ravni EU in zato sodelujemo z državami članicami na tem področju in na ta način tudi mislim, da bomo bistveno bolj učinkoviti. Kar zadeva poročanje po državah in uh, boj proti pranju denarja, moj kolega Mišel Barnier je tu najbolj pristojen za to področje, vsekakor pa z njim tesno sodelujeva. Uh, kar zadeva to vprašanje. Ker glede poročanja od države do države, mislim, da smo zdaj že naredili neke prve korake s, s proizvodom oziroma dogovorom o predlogih komisije. Komisija bo morala potem poročati institucijam o rezultatih implementacije tega inštrumenta. Na podlagi tega poročila pa se bomo potem lahko pogovorili o tem, kaj še storiti na tem področju. Ker pa zadeva preprečevanje pranja denarja in eh, vprašanje dejanskih lastnikov, tu naj pojasnim, da vsekakor zelo podpiramo razkritje dejanskih lastnikov. To mislim, da je zelo pomembna tematika, na kateri bo treba še kaj postoriti. Glede zdaj načina kako naj bi to storili, pa mislim, da bo treba še natančno pogledati, kaj bi bil najbolj učinkovit način, kako doseči te rezultate, kajti z javnimi registri je vedno nevarnost, da se bomo bolj osredotočili na registr sam, kot pa na vsebino. Eh, in seveda je aktualizacija teh podatkov tudi ključna, da imamo kar se da aktualne podatke. Tako da mislim, da moramo preučiti, kaj bi bil najbolj učinkovit način glede razkritja dejanskih eh, lastnikov oziroma imetnikov in kako to narediti. Dobro, zdaj bomo resetirali štoparico v imenu ELS Ildiko Galpelc. Hvala lepa, gospa predsednica. Čisto na kratko, kot prvo, čestitke, gospod komisar. Slišali smo kar veliko informacij z vaše strani. Tudi akcijski načrt vsebuje konkretne ukrepe in vsekakor upam, da boste to podprli in veselim se že nadaljnih rezultatov. Pozdravljam pa dejstvo, da vam je uspelo rešiti problematiko izmenjave informacij in izmenjave podatkov. Še bolj moram reči, bi me veselilo, če bi bilo to avtomatizirano in če bi to lahko razširili še na več držav, kajti kolikor jaz vem vsaj, v tem trenutku pet držav podpira ta predlog. Dovolite mi, da spregovorim še o načem, namreč ukrepi za boj proti goljofijam, še posebej goljofijam z področja DDV. Ekofin je podal predlog za nekakšen svežen na tem področju, ampak podpore ni bilo dovolj. Gospod komisar, najavili ste, da naj bi se razprava o tej tematiki obnovila. Ampak mm, bojim se, da ti dve direktivi ne bosta deležni zadostne podpore sočasno. Kar zadeva eh, obratno davčno obveznost, ali bi bilo možno, da države, ki to želijo uveljaviti, tudi uveljavijo, ker to bi bil zelo pomemben inštrument za boj proti goljofijam z področja DDV. Ja, tudi jaz sem lahko kratek glede. Eh, tega vprašanja. Seveda, danes ne moremo napovedovati, kakšna bo odločitev sveta Ekofin. Nekaj predlogov je bilo podanih, nekaj novosti je tudi že na tem področju. Mislim pa, da smo že kar blizu dogovoru o uvedbi tega mehanizma za hitro odzivanje, ki je vsekakor nujen, če se želimo spopasti z vprašanjem davčnih vrtiljakov. Glede obrnjene davčne obveznosti imamo že sistem, po katerem države članice lahko zaprosijo za odobritev tega mehanizma pri komisiji, potem je nek postopek, v katerem komisija svetu predlaga uvedbo takšnega mehanizma, ampak zelo nevarno in tvegano bi bilo, če bi države članice same začele uveljavljati mehanizem obrnjene davčne obveznosti, kajti to ima posledice tudi za sosednje države. In ko analiziramo posamezne eh, vloge, je prva stvar, ki jo pogledamo, to, kako bo takšen mehanizem vplival na druge države. Kajti, kaj lahko se zgodi, da se goljofija preseli iz države, ki uvede takšen mehanizem, v sosedno državo, ki ga nima? Tako da to je mm, področje, kjer potrebujemo evropske rešitve in eh, usklajene rešitve na ravni EU. In zato sem prepričan, da je ta mehanizem za hitro odzivanje tako zelo nujen zdaj. Hvala imenu skupine SD. Hvala lepa. Vprašanje goljofij na področju DDV je velik problem in Evropska unija mora tu postoriti veliko več. Žal je bilo delo na tem področju zelo počasno. Nekaj predlogov sicer je pred nami, želimo si mehanizem hitrega ukrepanja, prav tako je možnost, da se razširi možnost uveljavitve mehanizmov obrnjene davčne obveznosti v posameznih državah, še posebej za tisto blago ali storitve, ki so predmet goljufij. Zdaj, ali bo možno doseči dogovor še pred poletjem? To je vprašanje zdaj. Zanima pa me, ali bi poleg teh zadev stvari pospešili nekako tudi v državah članice, da bi bile stvari hitrejše. Zaenkrat je predvideno, da naj bi takšen postopek zaključili v petih eh, mesecih in zanima me, kaj komisija počne za to, da bi pospešili te postopke. Prav tako pa bi se vam rad eh, zahvalil za vaše delo pri spopadanju se s težavami na področju davčnih goljufij in davčnih utaj. Hvala. Ja, popolnoma se strinjam z vami glede dejstva, da je področje goljofi mm, pri DDV zelo problematično, da je to zelo razširjen problem. Naš namen je ta problem rešiti čim prej, kajti pri trenutnem mehanizmu moramo upoštevati tudi še čas, da komisija analizira razmere, da potem pridobi soglasje sveta za ta predlog komisije in vse to traja kar lep čas. Sprejeti mehanizme, ki smo ga mi predlagali, pa bi postopek trajal največ en mesec. Ne pet mesecev, ampak največ en mesec. In zato se tako zelo zauzemamo za to, da bi države članice podprle ta mehanizem. Zdaj je seveda odločitev v rokah držav članic in kot je nekdo pravično povedal, seveda ne morem kar pritisniti na gumb in eh, potem odločitev obvelja. Ne, države članice odločajo. Hvala lepa. In še zadnje vprašanje v imenu Elas Astrid Luling. Hvala, gospa predsednica. Najprej se opravičujem, ker sem vas. Eh, prej morala zapustiti. Imela sem srečanje z luksemburškimi novinarji, sem pa vsekakor slišala uvodni nagovor gospoda komisarja. Omenjal je tudi davek na finančne transakcije, zato imam vprašanje s tem v zvezi, kajti vse več poslancev si zastavlja vprašanje o primernosti predlaganega eh, besedila za uvedbo tega davka v kontekstu okrepljenega sodelovanja. Eh, samo včeraj je eden od eh, članov vodstva ECB, ne da bi o tem govoril javno sicer, eh, izpostavil težave, ki jih to povzroča na medbančnih trgih. Posledično to privede do težav z likvidnostjo. Gospod Tobin, mimo grede, to je tisti ekonomist, ki naj bi bil oče Tobinovega davka. Je prav tako se nekoliko oddaljil od tega predloga, kajti meni, da v sedanji obliki to ne izpolnjuje eh, primarnega cilja in zato je gospod Tobin na koncu koncu postal nasprotnik tega davka, ki nosi njegovo ime. No, ampak v vsakem primeru mislim, da bo treba počakati, kot je dejal gospod Gozes, na negativne, kontraproduktivne učinke uvedbe takšnega davka. No in ravno zato me zanima, gospod komisar, ali ste pripravljeni upoštevati kritike na račun vašega besedila ali pa boste za vsako ceno zagovarjali svoj prvotni predlog v vseh podrobnostih. ne glede na to, kakšen bo potem izid. Predsednik predsedujoče evroskupine, ki je bil z nami danes popovdne, je zelo jasno dejal, da če bi ta davek obveljal tudi za pokojninske sklade, njegova država ne bo podprla tega predloga in lahko vam eh, povem, da sem že v prvem poročilu podimata, kjer je bilo govora o izključitvi pokojninskih skladov, eh, predlaga, da se tudi na PNVP vključijo eh, v Singapurju, naprimer, že čakajo na te odločitve in zanima me, ali ste razmišljali o vseh teh problemih, o vseh teh, teh podrobnostih in ali ste upoštevali zelo utemeljene kritike številnih politikov in tudi strokovnjakov. Hvala. Well, ja, seveda sem zelo pozorno poslušal različne pozitivne in negativne komentarje glede tega predloga. Mislim, da je to posem običajno, da imamo politično razpravo, da nekateri to podpirajo, drugi pa so proti predlogu. Pri nas v direktoratu se analizirajo, vse strani finančnih institucij in drugo, ampak pogosto prihajamo do sklepov, da te analize temelijo na napačnih domnevah. Na podlagi napačnih domnev pride do dramatičnih sklepov. Tako da V Evropski uniji primankuje neodvisne analize neodvisnih organov, kajti to so zelo občutljive teme in mislim, da je jasno, da bi lahko strokovnjaki v komisiji bili obravnavani kot neodvisni. Storili smo vse, kar lahko, da bi sestavili predlog, ki bi lahko deloval in zato da bodo države članice imele dovolj prihodkov in zato, da bi to lahko vplivalo tudi na negativne dejavnosti špekulacije finančnih inštitucij. Potem še nekaj, kar je pomembno. No, imamo postopek okrepljenega sodelovanja. To pomeni, da se je 11 držav članic odločilo, da bodo same delovale usklajeno. Če ne bi imeli tega postopka ukrepljenega sodelovanja, potem bi lahko pri tej situaciji imeli 11 odločitev pri vsaki državi, ko gre za davek na finančne transakcije. In seveda bi to lahko imelo škodljive posledice na finančnih trgih, kajti zelo težko je oblikovati davke na nacionalni ravni, ne da bi nalagali posebnih obveznosti za druge države. Zato je ta EU rešitev v obliki okrepljenega sodelovanja primerna pri tem davku na finančne transakcije. Seveda imamo ta cilj, da gremo naprej, ne le v 11 državah članicah, ampak da se še naprej trudimo za to, da bi ta davek postal del globalnega razvoja. Ampak nekdo mora začeti. Nekdo mora pokazati izgled na tem področju. Glede specifičnih podrobnosti v predlogu pa sem gospe podemati že obrazložil. Sedaj morajo države članice obravnavati vsako podrobnost v predlogu. Vloga komisije tu je ta, da olajša potek te razprave. pa tudi, da nadzoruje razpravo, zato da ne bomo prišli do takšne situacije, ko bi se zlahka izognili davko. Mislim, da je interesu vseh, da sprejmemo ta predlog, ki bo deloval in ki se finančne institucije ne bodo mogli izogniti, zato da bomo imeli znatne prihodke za države članice. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. Nisem pa vsem pripričana, kdaj vas bomo ponovno videli. Običajno mi pustijo opomnik, mislim, da nimamo datuma. No, upam, da se bomo videli septembra. Enkrat. Mislim, da bo to primirno. Hvala lepa. Tisti, ki odhajate, prosim, da odidete potiho, ker moramo naprej na zadnjo točko na dnevnem redu. To je poročilo gospoda Hkmarka. So, said, will... Tako kot sem rekla, gremo naprej na izmenjavo mnen ali o novih informacijah glede statusa o sanaciji in reševanju institucij. To je direktiva, o tem naj bi glasovali v Strasburu 20. Vem, da poročevalci v Senci niso zaključili delo, ampak zaradi javnosti sem prosila za nove informacije. Zadnjič, ko smo to obravnavali, nismo dali besede vsem. Časa je primankovalo, imamo le 45 minut kaj ti sama moram oditi ob šestih. Gunnarja, prosim, naj omeni nove informacije, ni treba, da omenjate vse odprej. Deset minut vam dam, lahko poveste na kratko in prosim vse poročevalce v senci naj spregovorijo na kratko, pet minut bo imel vsak in potem bomo imeli še nekaj časa za druge. Če želite spregovoriti, prosim, da to nakažete tako, da bomo prihranili na času. Gunnar, predajam ti besedo, hvala, ker si prišel. Vem, da je to nenavadno, ker imamo sestanek pročvac v senci jutri, zjutraj, ampak mislim, da je to zelo pomemben predlog, kot veste, seveda. Hvala lepa. No, imeli smo priložnost obravnavati ta predlog že večkrat. Imeli smo dolg proces in reči moram da je bil to zelo dober proces razprav med poročevalci v senci. To mi je bilo zelo všeč. Jutri bomo, upam, da imeli zadnji sestanek poročevalcev v senci, zato da bomo lahko glasovali 20. maja v Strasburu. Kajti to bo tudi pomenilo, da bo naslednji del tega procesa lahko šel naprej. In mislim, da je pomembno, da poskrbimo za to. Rad bi omenil metode glede načina dela. Sam sem se trudil za to, da bi imeli tako obsežen kompromis kot se le da. Zato, da bi poskrbeli za to, da ko imamo skupni imenovalec, skupni hodnik, da gremo lahko po njem skupaj. Tako jaz vidim realnost doseženega. Predsedujoča, za zapisnik bi rad rekel, da me je zmotilo dejstvo, da je petek popovdne predsedujoča na Twitterju rekla, da pročevalec ne želi razkriti delo v poteku, na rekovajih. No, delovna metoda v tem odboru in tem parlamentu ne more biti spremenjena na Twitterju, s tviti. Če imamo nek nov način dela tu, potem moramo sodelovati na sestankih koordinatorjev, to je skupini, kajti, ko sam predlagam kompromise kolegom, To ni dokončno delo. Želim izpolniti njihove zahteve. Ne gre le za končni dokument in za me je zelo pomembno, da vem, da mi lahko zaupajo in da jim jaz lahko zaupam. Kaj ti ta proces je bil res pregleden. Ne le, ko je šlo za razprave v tem odboru, ampak tudi ko smo imeli druge konference za, za medije, tiskovne konference in drugo. In držal sem se istih smernic. Seveda, nekatere stvari niso dokončne. Najti moramo dogovor glede nekaterih vidikov in to je predpogoj za odprto in pregledno delo. In to bi rad povedal za zapisnik predsedujoča. Glede samega predloga, glede vsebine. Mislim, da je tu izjemno pomembno dvoje. Naša razprava se je razvijala. Prešli smo do skupnega razumevanja glede strukture težav in glede priložnosti reševanja težav. Med drugim imamo recimo to novo orodje za finančno pomočjo seveda ni novo, to je vedno obstajalo. Ampak realno gledano smo na finančni trg imeli preveč akterjev, ki so bili znani ali neznani. So videli, da se to realno ne bo uporabljalo. Sedaj pa vemo, kako je s tem. Mislim, da je to pomembno. Cilj vseh nas je bil, da bi orodje finančne pomoči zasnovali tako, da bo kredibilno, da se bo uporabilo, ko bo banka zašla v krizo ali ko bodo banke zašle v krizo. Pak to mora biti oblikovano tako, da ustvari najbolj trdne oblike financiranja bank. Ti dve pomembni prednosti orodja finančne pomoči. Tu vidimo, najprej imamo predhodni učinek financiranja bank, tudi struktura mora biti takšna, da bodo banke postale močnejše, ampak vsak vlagatelj banki mora biti pod nadzorom. Tu ne gre le za javne nadzornike, potrebujemo tudi nadzor na trgo. In mislim, da bomo s tem povezali potrebo potem, da ocenimo tveganja za lasnike, zato da bomo imeli pravo kapitalizacijo za reševanje tveganj. Drugo, kar je pomembno, se nanaša na urodje finančne pomoči. In kaj je pomembno? To, da to ne bo zasnovano tako, da bo zbudilo bojazni, ko bojazni ne bi smelo biti. Ali da bo to urodje imelo toliko kredibilnosti, kot se le da. To je zelo pomembno, če se pogovarjamo o deponentih. V naši razpravi smo slišali, da je prišlo do te situacije na Cipru. Tu smo videli, da je prišlo do davčitev vlog pod 100 tisoč evri, s tem je bila spodkopana kredibilnost. In sedaj želimo to pojasniti. Če govorimo o depozitih pod 100 tisoč evri, to ni del finančne pomoči. Pravimo, da je tudi vse drugo, kar ni zaščiteno, nekaj, kar je lahko deležno finančne pomoči. Ampak, če želimo ustvariti minimalne tveganja, potem moramo tu prisluhniti preferencam deponentov. Tu gre za zadnje, ki bodo prijeli finančno pomoč. Tako da je to zelo težko videti da bi imeli banke s kapitalskimi zahtevami in da bi bile te banke del predloga CRD4. Sedaj je treba reševati depozite. Do tega smo prišli. To je pomembno zato, ker moramo zagotoviti sistem plačevanja in stabilnosti bank. In če smem, bi poudaril naslednje. Danes ni pravilo tem, če nimamo pravne jasnosti v krizi, potem ni operativne jasnosti. Mislim, da je bilo to predvsej vidno v številnih kriznih situacijah. Najboljši sistem, najbolj izkušen sistem v trenutkih, ko Ne vemo, kaj storiti, pokaže, da ni jasnosti. Včasih oklevamo glede dejanj, kot smo videli, včasih naredimo kakšno napako. Skušamo poskrbeti za to, da ne bo tako. Skušamo tudi poskrbeti za to, da če imamo krizo, če imamo sistemske težave, da imamo tu stroga merila in da se tu ponudijo priložnosti za finančna stabilnost na urode. To je nekaj nesporozuma razpravi o tem. Zato bi rad pojasnil določene stvari glede tega urodja. Tu ne gre za to, da bi davkoplačevalci reševali banke. Banke ali lasnike bank. Kajti, tu govorimo o situaciji, ko lasniki izgubijo kapital. Torej, tu govorimo o sistemski krizi, ko druga urodja ne zadostujejo za zagotovitev zaščite stabilnosti. Ampak, kot smo videli v številnih krizah, so države posegle z denarjem davkoplačevalcev, ne da bi dobile kaj nazaj. Kaj počnemo tu? Tu želimo zagotoviti to, da če imamo javno intervencijo in tu bi rad podaril javno, kajti tu ne gre le za države članice, Tu gre lahko tudi za evropska sredstva. Torej, če imamo javno intervencijo, imamo tudi to priložnost za delnice, za deleže. Ko pri, najdemo rešitev pri sistemski krizi, se zaščiti denar davkoplačevalcev, ker imamo neko vrednost premoženje in to je ta finančna pomoč. Namesto, da bi rekli, da vlade posegajo v banke, da jih rešujejo. Tu želimo poskrbeti za to, da bomo zaščitili denar davkoplačevalcev in tako bi moralo biti. Imeti moramo to priložnost, da uporabimo vsa orodja, zato da ustvarimo in zaščitimo stabilnost. Ampak podariti moramo tudi to, da v prihodnosti noben delničar, noben lasnik, noben menedžer ne bo imel priložnosti, da bo rekel, da gre lahko blizu tveganjem, da lahko tvega brez jasnih posledic potem. Potrebujemo jasne pravila. To vidimo tudi na drugih področjih. Dosegli smo visoke stopnje pravne jasnosti. Sedaj se bom ustavil, predsedujoča, kajti visoka raven pravne jasnosti pomeni tudi visoko raven zaščite vrednot. To pa je najpomembnejše. To je najpomembnejše treba zaščititi. Hvala. Hvala, Gunnar. Glede tvita, mislila sem, da sem na Twitterju objavila status quo. Odzvala sem se na zahteve in takrat je šlo za delo v poteku. No, tudi sama tega nisem razumela, čeprav so drugi razumeli to pred menoj. Sedaj pa poročevalci v senci, najprej Lisa iz skupine socialistov. Pet minut imate. Hvala, predsedujoča. No, rada bi začela z zahvalo Gunarju. Ker je tako odprtega duha pri iskanju kompromisa. Res smo dobro napredovali. Sedaj pa bi se osredotočila na štiri zadnja vprašanja. Upam, da bomo to rešili jutri. Najprej lahko rečem, da je večina vprašanj povezanih z implicitno povezavo med bankami, ki so državne. Sedaj smo slišali to izmenjavo mnenja na Cipru tu vidimo najbolj jasen primer tega, kako se lahko ista težava nenehno ponavlja, kako lahko država zapade nočno moro. V velike države pa so to lahko zanemrljive težave, primerjavi z majhnimi. Vedno pomislimo na to na notranjem trgu. Torej, Predstavila bi štiri komentarje. Najprej bi omenila vlogo Ebe. Tu smo dosegli dogovor za to, da bi skušali spremeniti pooblastitev Ebe. Zlasti, ko govorimo o medijaciji in reševanju sporov med državami, gostiteljicami in domačimi državami, Sedaj skušamo spremeniti ta pooblastila, najti novo ravnovesje. Želimo bolj vplivati na tehnične standarde in še vedno moramo zaključiti delo. Vprašati se moramo, kakšne standarde bomo imeli na koncu, kakšne sodnike bomo imeli na koncu, zato da bomo ohranili kontinuiteto notranjega trga in zato da bomo preprečili drobljenje trga v državah, gostiteljicah zaradi omejevanja sredstev in domačih državah. Tako da je to še vedno odprto vprašanje. Potem drugo vprašanje. Gunnar meni, da je to zelo pomembno vprašanje in mislim, da je pomembno, da to obravnavamo znotraj tega pravnega besedila. In sicer gre za pogojevanje za javne intervencije. Mislim, da moramo zagotoviti, da je pogojevanje dovolj jasno, zato da bomo imeli to zagotovilo, da ne bomo ponovno imeli dveh vrst rešitev. Pri šibkih državah potrebujemo finančno pomoč, pri močnejših državah pa je tako, da te pomagajo. Gunarjev pristop je razumen. Ampak res moramo zagotoviti, da ne bomo potem tu imeli vseh posledic, kajti tu imamo dostop do kapitala, recimo v različnih državah. Tu gre tudi za depozite. Tako da je to res nekaj, kar kaže, da smo na pravi poti, ampak treba bo reševati podrobnosti. Potem tretje. To je povezano z vrstami instrumentov, ki jih imamo. Tu imamo resolucijo imamo posamične nacionalne sklade. Tu imamo prispevke, ki temeljijo na tveganjih vsake državi. Ampak tu sem nekoliko zaskrbljena, kajti videli smo predlog komisije, pri katerem naj bi prišlo do vzajemne podpore med temi skladi. Potem smo šli na drugo situacijo, ker tega ne omenjamo več. Ampak imeli naj bi kompromisno formulacijo. Rekli naj bi, da bodo države oblikovale finančne sisteme, da bodo predvidele morebitno celovito ali delno združitev prihodnosti, tako da bo imeli Evropski sklad. Mislim, da bo težko, da bi v parlamentu na koncu imeli tak predlog zvezujoče mutualizacije ali vzajemnosti teh skladov. Po ciprski krizi je ta predlog še teže. Tu ni prihodne vizije. Odmotnili smo se tega predloga in spraševala so se, kako bi to lahko še vedno vključili v dokument. Potem še eno vprašanje, ki ga moramo tu obravnavati in sicer, kako povezati te sklade z obdavčitvijo obdavčitvami. V, prehodn, v preteklosti so banke uporabljale te obdavčitve iz sklada, ampak treba je preučiti podrobnosti, če je to del nacionalnih proračunov ali če je to nekaj, kar je pregledno, če se lahko zlahka uporabi za intervencije v primerih kriz. No, to so ta vprašanja, Nekatera so bila skoraj da rešena, potem smo to ponovno pročili. Hvala Gunarju, ker je imel dovolj odprt pristop, da je to pošteval. Do tega je prišlo zaradi ciprske krize in sedaj, ko ponovno beremo to besedilo od začetka do konca, razumemo, da so tu nekatere podrobnosti, kot so te, ki jih je treba reševati, ampak prepričana sem, da boste to lahko prečili in da bomo na koncu dosegli dogovor ali pa prihodnji teden, jutri prihodnji teden. No, hvala. Gospod Wolf Klint. Ja, hvala. Strinjam se. Smo že skoraj da tam in jutri bi verjetno morali imeti zadnji sestanek. Nika manjših komentarjev bi imel. Najprej glede vladnih orodij. Kako je to zapisano sedaj? Tu imamo zadnjo rešitev v povezavi z drugimi urodi. No, ponovno bi rad obravnaval to formulacijo. Ne vemo, če je to povezano s tem ali je to zadnja rešitev. Ne vem, mogoče gre tu za kakšne janse, ki jih je treba upoštevati. Predlog v tej obliki pravi, da če se vlada odloči, da bo posegla v to situacijo, če bo uporabila vsa sredstva iz reševalnega sklada, potem ne vem, kako je s tem. Lahko imamo to finančno pomoč in reševalni sklad in je to dovolj. Ali pa to poseže vlada in verjetno so potem stvari drugačne. Na no, to bo treba preučiti. Kar zadeva to finančno pomoč, reševanje, mislim, da bi morali jasno reči, da lahko rešimo depozite nad 100 tisoč evri. To ni druge možnosti. Kako je to zapisano? To je zadnje orodje reševanja po vladni pomoči. Ne vem, mogoče to nisem pravilno prebral, tu vidim jasno hierarhijo. Najprej imamo sredstva delničarjev, potem imamo upnike in drugo, tu ni izjem, po mojem mnenju. Potem derivati. Mislim, da je to upravičeno. Kot je rekel Filip Lombert, ali bi morali tu ločevati med temi izvedenimi instrumenti, ki se trgujejo centralno in preostalimi. Ali pa bi morali imeti izjeme za tiste, ki so predmet trgovanja v industriji. Tu imamo te izjeme za korporacije kot pri Emerju. Mogoče bi morali to obravnavati enako, kot to obravnavamo, če imamo centralno trgovanje. Potem reševanje depozitov, reševanje vseh instrumentov, se to je jasno. Potem naslednja točka, DJS sklad, mislim, da bi se tu morali vzdržati od tega, kar je bilo že odločeno, o tem, kako bi morali uporabiti ta sklad. To je ločen predlog, to še ni bilo zaključeno, no glede bilance je bilo to zaključeno, sicer pa nismo imeli končnega sestanka in sprašujem se, če bi. Torej, smo morali iti tako daleč. kmalo se bodo začele razprave, tako da ne smemo posegati v to. Potem imamo tu še vedno vprašanje o posebnih kreditnih institucijah, ki so vlasti vlad, za katere jamčijo vlade. Tu so posebne banke za, za posebne namene. Te imajo profil ničnega tveganja. Ne vem, če bi jih morali vprašati te posebne institucije, ki ne predstavlja nič tveganja če bi jih delničari rešili, če bi zašle države, kaj te. To so avtomatično gledano vladne institucije. Ali bi morali od teh institucij zahtevati, da prispevajo reševalni sklad? Ne vem, mislim, da to ni upravičeno. Nikoli ne bodo uporabili reševalnega sklada, tako da bi morali izključiti te institucije, po mojem mnenju. In potem še zadnje. To se nanaša na roke. Sedaj govorimo o letu 2018. Mislim, da bi morali biti bolj ambiciozni, vedoč, da bo težko prepričati svet, da premakne datum. Ampak, če bomo mi sprejeli datum 2018, potem to ne bo nikoli leto 2015-16 ali kaj drugega. Tehnično gledano bi to moralo biti spremljivo. No, sedaj sem pri koncu. Tako hitro, kot se le da, moramo zaključiti razpravo pri tem predlogu. Prihodni teden bi morali glasovati o tem. Verjetno ne bomo imeli prihodnje bančne krize čez desetletje, ampak že prej. Tako da potrebujemo nekaj, kar nam bo pomagalo pri nadaljni konsolidaciji bančnega sektorja. Kajti mislim, da obstaja potreba po nadaljni konsolidaciji. Če predlog ne bo sprejet, potem se bodo države temu izognile. Um, Hvala, Filip. Uh, Hvala lepa. Sam bi podprl večino stvari, ki jih je ravno kar povedal Wolf, tako da tega ne bom ponavljal. Bi se pa dotaknil nečesa, kar je prej povedala Eliza. Verjetno veš, Gunnar, da je za nas to pomembno vprašanje, da je tudi Eliza zelo vključena v reševanje teh zadev. Res je, da smo skupaj z ostalimi rekli, da bomo znotraj Evropskega bančnega organa opredeljevali posamezne standarde. Imam pa skromne izkušnje z belgijsko bančno krizo, ki je imela čezmejne posledice, naprimer Fortis, Dexia, ING in tako naprej so banke, ki so se znašle v težavah. Kar pomeni, da če se želimo izogniti sporom, potrebujemo neko srednji organ, ki bo reševal težave vsaka država ne mora sama odločiti o zadevah, če pa mimo grede države gostiteljice tega ne podpirajo, ne počnejo, kar jih je volja. To je recept za status quo pravzaprav, brez ustreznega, močnega usklajevanja. Glede na to, da res zelo malo zaupamo to, da bo ta enoten mehanizem kmalo uveljavljen, morda bo podan predlog v kratkem roku, ampak dvomim, da bo v krajšem časovnem obdobju to postal zakonodajni predlog. Potrebujemo ravno zaradi tega minimalno varnostno mrežo. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, poslušajte, ne moremo zaupati tistim, ki sprejemajo odločitev, odločitve, če ti niso demokratično odgovorni. To za državljane ni pravično, zato smo v EVO vključili tudi fiskalno varovalko v smislu, da ko Eva sprejema odločitev v okviru bančne medijacije, ne more imeti neomejenih proračunskih posledic za države članice takšno odločitev in da država članica naprimer potem sploh ne bi smela ogovarjati. To je dovolj močna varovalka. Glede konkretnih predlogov pa naslednje. Prosim poročevalce v senci, tudi poročevalce, da skrbno razmislijo o tem. Dobro zavezujoča medijacija samo pri reševalnem delu in skupina, čezmejna skupina je tista, ki lahko sprejme načrt za reševanje. Člen 12.4 za reševanje in načrtovanje skupine, odpravljanje ovir pri likvidnosti člen 15.4 in ukrepi skupine člen 83.6. To so trije členi pri katerih bi morali imeti zavezujočo medijacijo strani EBE. Ampak samo, da se prepričam, da vsi vemo, o čem govorimo. Naj še enkrat ponovim. Fiskalno varovalko je treba vključiti v preomenjene člene, tako da bodo vsi vedeli, da je pomembno, da imamo odločnega sodnika, vendar ima tudi ta sodnik določene omejitve. Mene bi bilo ljubše, če bi pri teh treh členih imeli jasnega sodnika z omejenimi pristojnostmi, kot pa, da bi bili brez sodnika in bi vsak odločal sam o celotni zasnovi. To je ključna stvar, ki jo bom jutri tudi zagovarjal. Zdi se mi, da je to nekaj, kar daje to nujno potrebno evropsko čezmejno dimenzijo. Sicer se mi zdi, da da bo šlo tu bolj za standardizacijo nacionalnih sistemov, ne pa oblikovanje okvira za sanacijo in reševanje kreditnih institucij. Sodelovati moramo drug z drugim. Strinjam se s tem, kar je rekel Wolf glede začetka veljavnosti. Komisija je rekla, da meni, da lahko gre naprej. 1. juni 2016 je rok, do katerega naj bi vse že začelo veljati, se pravi 115. člen začetek veljavnosti obstaja 18-mesečni rok odloga za posamezne instrumente in ukrepe 1. juni 2016. To je še tri leta. Če bomo sprejeli trenutni sistem, je to pravzaprav doseganje rezultata več kot deset let potem, ko se je začela kriza. Ali res mislimo, da nam bodo državljani verjeli in nas vzeli resno, kadar trdimo, da želimo spremeniti pravila igre. No, sam bi se želel obrniti na državljani in reči, da so vse spremembe zgodile. Še nekaj se mi je zadnjič porodilo in sicer opredelitev depozitov. To pomeni, da gre za dolg, ki ima izdan določen dokument. Sem sodijo tudi obveznice. Mislim, da bi morali opredelitev okrepiti, da ne bi prihajalo do zlorab. Hvala lepa. Viki? Dobro. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu, ki opravlja izjemno dobro delo, skuša voditi ladjo v pravi smeri, čeprav vsak posameznik ladjo vleče na svojo stran. Očitno je ta dosije zelo zapleten. Vsi se učimo pravzaprav na podlagi okoliščin, kako se lahko stvari spreminjajo v posameznih situacijah, potem pa se zgodi cipr. No, banke propadejo, v tem primeru bi morali poskrbeti za to, da stroški ostanejo čim bolj omejeni, da se naučimo nekaj iz preteklih lekcij, da imamo na voljo ustrezne instrumente za zajezitev širjenja krize, predvsem ne bi smeli davkoplačevalci vedno nositi bremena, banke pa jo odnesejo brez težav. Ne morejo biti davkoplačevalci vedno odgovorni. Vlagatelji morajo imeti dovolj jasna pravila igre, tako da bodo vedeli, pri čem so. Organi pa morajo biti dovolj fleksibilni za to, da v različnih situacijah sprejemajo različne ukrepe. Vlagatelji morajo vedeti, da je denar varen na bančnem računu, da so tudi banke varne vendar moramo biti zmožni sprejemati odločitve na hiter način. Pet ključnih zadev bi spostavila, o tem se še pogovarjamo, glede financiranja. Fleksibilnost, ko gre za financiranje, to je ključnega pomena za mojo skupino, denar ne raste na drevesih, banke morajo posojati širšemu gospodarstvu, nekje za pol odstotka bi morali povišati stopnjo poskrbeti za ustrezno skrbnost. Kar zadeva različne načine, kako pripraviti denar in da potem banke plačajo stroške davkoplačevalcem. Hvala poročevalcu, da je rekel, da lahko uporabimo sklade ali pa davke oziroma dejatve. Davke omogočajo, da denar pride nazaj vladam. S tem se zmanjša vladni dolg, s tem se zmanjša primankljaj. S tem vlada lahko tudi več vlaga v rast, širše gospodarstvo, zaposlovanje. Mislim, da je to bistvo vsega, da smo si to želeli. Ne pa, da bomo denar namenili za, naprimer, primer, ko bo neka druga banka prepadla v prihodnosti. To je pravzaprav popolnoma v nasprotju z razlogom, zakaj uvajamo nek davek. Lahko sklad sicer uporabimo, ampak ne moremo tega sklada potem uporabljati samo za vladni davek, kaj če se zgodi, če vlada vmes odstopi ali kaj podobnega. Zato ne bi smeli imeti namensko opredeljenih sredstev, ko gre za sredstva, ki jih poberemo z davki. Glede reševanja, če boste opredelili minimalne zahteve glede tega, koliko kapitala lahko rešimo pri banki, potem morate poskrbeti, da je to kapital, ki ga dejansko lahko rešite. Predvsem pa bi moralo iti tu za visoko kakovostne instrumente, ki lahko ponudijo toliko sredstev, ne pa da uporabljamo samo depozite na zahtevo. Nimamo na voljo visoko kakovostnih instrumentov, ki bi bili trajni v prihodnosti. Dobro pa je, da se pri reševanju uporablja tudi depozite, kajti s tem ponujamo dovolj fleksibilnosti. Vem, da morate vlagateljem dati določena jamstva, ampak istočasno lahko ponudimo fleksibilnost in storimo še kaj drugega. Glede vloge EBE, poročevalec je skušal zelo razumno delati na tem vprašanju, kdaj je medijacija najbolj primirna. V krizi je treba odločitev hitro sprejeti, zelo hitro. Zavezujoča medijacija pri krizi, ko gre za odločanje o reševanju, no, to je popolnoma nasprotjo s tem, o čemer smo se dogovorili, ko smo spostavili ta nadzorni mehanizem. Spoštovati je treba seveda tudi fiskalno odgovornost. Tisti, ki povzroči dolg, naj tudi nosi odgovornost. Hvala za formulacijo s tem v zvezi, tako da sem zadovoljna s trenutno odločitev glede pristojnosti EBE. Razprava je občutljiva. Četrta zadeva, ki bi jo rada izpostavila, je pa vprašanje gostitelja. Ravnoteže se v tem trenutku preveč nagiba na stran prvotnega regulatorja in ne gostitelja. To se nanaša tudi seveda na mnenje, ki se odraža v moji skupini. Še zadnja zadeva, sprožilci. Pomembno je, da sprožilec ni samo kapital, temveč zagotovimo dovolj fleksibilnosti pri tem. Predvsem pa je treba ohraniti formulacijo v besedilu takšno, kot je, ker jo lahko podpremo. Hvala lepa, Astrid in Korin sta še prosili za besedo. Že zadnjič sta prosili za besedo in je niste dobili, tako da vam jo sedaj s veseljem predajem. Astrid, mikrofon. Kratko vprašanje. Bolj ali manj lahko kar živim s tem poročilom gospoda Hokmarka. Sama bi si želela boljše ravnotežje med pristojnostmi organov države Home in države Host. Države gostiteljice so tiste, ki bodo prav tako morale plačati za izgubo, zato bi morale sedeti za pogajalsko mizo kot polnopravne članice. Zato bi si želela, da se tu stori manjši napredek gospodu Hokmarku sem to že povedala, zato ker bi si res želela, da bi to ravnoteže nekoliko spremenili. Hvala, Astrid Korin. Najlepša hvala, najlepša hvala tudi Gunarju za res obsežno delo, ki ga je opravil skupaj s poročevalci v Senci, ko je pripravljal ta svežen. Strenjam se z Gunarjem, ki pravi, da bi morali glasovati. Upam, da boste jutri uspeli razrešiti zadnja vprašanja glasovati bi morali, ne bi smeli odlagati glasovanja, zato ker moramo ostati vodilni pri tem dosjeju. Podpiram to, kar je povedal Wolf, kar je povedal Filip glede pomena usklajenega pristopa. Eba, Evropski parlament morate imeti odločno vlogo tudi organi v državi gostiteljici morajo imeti ustrezno vlogo, kadar je to primerno znotraj tega mehanizma in konar to drži. Ampak, ko gre za predelitev pristojnega organa, tu se omenja samo direktivo iz leta 2006. Upam, da boš to dopolnil, ker vsaki državi članici stvari niso jasne. Vsaj bojim se, da vsem državam stvari niso jasne. Potem, kar zadeva instrumente za reševanje Kriza nas je naučila, da je izjemno pomembno to, da zagotovimo popolno jasnost in preglednost na evropski ravni, da poenotimo pristop. To, kar je rekel Wolf s tem v zvezi, je zagotovo pomembno, zato bi morali skrbno premisliti tudi o sami formulaciji, da ne bo nobenega dvoma, da so depoziti nad 100 tisoč zagotovljeni. To je ključnega pomena tudi pri razpravi v svetu morda besedilo sveta ni dovolj jasno glede tega, zato bi moralo biti naše besedilo toliko bolj jasno. Strinjam se s tem, da bi datum predstavili naprej. Sama nisem vložila predlogov sprememb s tem v zvezi, ampak ne moramo čakati do leta 2018. Wolf in Lambert sta že povedala nekaj s tem v zvezi in to popolnoma podpiram. Še zadnja zadeva. Nekoliko presenečena sem nad razpravo v skladu. Mislila sem, da so stvari jasne, da gre za sklad. Sklad pomeni, da ga ne moreš uporabiti zato, da zmanjšaš svoj dolg. Ampak seveda prepuščam vse poročevalcem v senci in njihovi modrosti ne rešijo ta vprašanja. Najlepša hvala. Se znam stvari, imam, ampak ne bom vas obremenjevala z dodatnimi pripombami, lahko pošljem par predlogov glede formulacije do jutrišnjega sestanka. To celotno zadevo v skladi sem že izpostavila in države članice so namreč tiste, ki naj bi to vključevali svojo bilanco stanja in tako naprej z kolegom, sem, s katerim sem se danes dopolne o tem pogovarjala, je rekel, da če je to na bilanci države, tako se namreč nekatere države lotevajo tega vprašanja, potem bi sam bil odgovoren oziroma zadovoljen s tem, da če bi bila to ena od možnosti, s katerim se zavaruje dolg, je sklad popolnoma primerna rešitev. S tem se mi zdi, da smo tudi upoštevali vaš predlog in to je morda ustrezen kompromis. Poročevalec je že šel v to smer. Wolf je rekel, da sem sama nekaj izpostavila. Pri CRD in tu smo bili zelo previdni glede izjem, ko gre za pokojninske sklade, da bi morali nadaljevati s temi izjemami, če že bomo razlikovali med različnimi izvedenimi finančnimi instrumenti. Potem je treba jasno povedati, kateri so dobri, kateri ne, da ne bomo ustvarili hierarhije. Pri MR in CRD smo poskrbeli za to, da stvari niso predrage. Če bomo karkoli spreminjali, se bodo stroški povišali. Če želite razlikovati med preveč egzotičnimi in slabimi, če želite, in tistimi, kjer smo že izrazili preferenco, potem bilo bolje, da se držimo tistih, ki smo jih že odobrili in ki smo jih tudi potrdili v tej hierarhiji. Kar zadeva samo hierarhijo, Razumem, da potrebuješ določeno fleksibilnost pri posameznih ravnih, vendar ne bi smeli dopustiti neomejenih ravni, sicer bo prišlo do zmede, tako kot na Cipru. Pri neki drugi točki si rekel, da ne moreš naprej, dokler nek celoten razred ne spremenimo v sredstva. Mislim, da si tu nedosledna, zato je treba formulacijo spremeniti. Ne vem, morda deset odstotno maržo lahko postiš, zato da se stvari nekoliko premešajo, da ne bomo vsega puščali ravno čisto na vrhu te hierarhične lestvice. Sicer nima smisla, da sploh imamo hierarhično lestvico. To je vse z moje strani. Še par manjših predlogov bi imela glede same formulacije. Verjetno si se že sam s tem ukvarjal, tako da najlepša hvala vsem. Gunnar, se želiš še oglasiti na koncu za teh par minut, tri minute še imaš. Hvala lepa. Zaključek te razprave je naslednje. Mislim, da se vse bolj strinjamo glede tega, kako stvari stojijo in kako bi se morali odvijati naprej. Obstaja tudi konflikt interesov, to je jasno. Če obstaja več interesov, ki so med seboj protislovi, je treba najti ravnotežje. Kar pomeni, da bo vsak interes nekoliko nezadovoljen, ampak ravnotežje je pomembno. Pomembno je tudi to, da sprejmemo odločitev, ki bo zagotovila pravno varnost in gotovost. Najslabše je, če stvari niso jasne, kako ukrepati v času krize, če se vsako dejavnost postavlja pod vprašaj. To povzroča oklevanje, oklevanje stane veliko denarja v takšnih situacijah, zato je za vse nas bolje, da imamo neke vrste ravnoteže, ki bo imelo pravno gotovost. To je bolje, kot da nimamo ravnotežja in da nimamo pravne gotovosti. To velja tudi za razpravo o matični državi in državi gostiteljici. Takoj, ko zagotoviš pravno gotovost, ko daš na voljo jasne možnosti za načrtovanje, je bolje. To je veliko bolje kot nejasnost. Mislim, da bi vsi morali imeti to v mislih. Danes je problematično predvsem to, da pri ključnih vprašanjih ni jasnosti. Zato imamo težave, zato se pojavlja to moralno tveganje, zato imamo na koncu občutek, da bo država vedno posredovala. Zato se pojavljajo vprašanja. vsem pročevalcem v senci, pa tudi vsem članom odbora sem že povedal, da je do bančne krize prišlo zato, ker tisti, ki so sprejemali odločitve, niso vedeli, kaj naj storijo, katero pravno podlago spoh imajo za sprejemanje odločitev. Zato je prišlo do ciparskih noči, če lahko temu tako rečem pa tudi v drugih državah, s katerimi se ukvarjamo, se pojavlja predvsem nejasnost in to davkoplačevalce največ stane, poleg tega to škoduje blagostanju v državah. Na jutrišnjem sestanku bom predlagal, da gremo v smer, kot sem jo predstavil. Stvari bomo analizirali, upam, da bomo lahko oglasovali morda ne bomo dosegli širšega kompromisa, za katerega sem se zauzemal, ampak dobro. Nič ni narobe s tem, če glasujemo o tovrstnih zadevah, ampak vseeno bi rad, da poročevalci v senci imajo vsaj možnost, da sklenijo kompromis. Kajti pri naslednjem koraku bodo oni pravzaprav zagotavljali pravno gotovost, ki jo nujno potrebujemo. Hvala. Hvala lepa, Gunar, hvala lepa za upravljeno delo. Zdi se, da se bomo vse eno lahko držali časovnice glasovanja 20. maja v Strasburu. S tem smo zaključili današnjo sejo. V ponedeljek 20. maja v Strasburu se vidimo naslednjič. Lep pozdrav.